dobro jutro. Nadaljujemo z našim posvetovanjem. Prisrčno dobrodošli na sej odbora za proračunski nadzor. Pred nami je zelo poln dnevni rit. Ni nihče izrazil želje, da bi spremenjali dnevni rit, zato eh, velja za dnevni rit za sprijetega. Um, potem um, ta sestanek seja se prenaša po spletu. Ni je možno slediti povsod po svetu. Sedaj pa preidemo na tretjo točko eh, glasovanja. Najprej bomo glasovali o mnenju kolega Valija. Ali želi poročevalec besedo? Ne. Se pravi, da lahko takoj glasujemo. Prosim vas da pripravite elektronske glasovalne kartice in jih uporabite. Predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, to je sprejeto. Predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, sprejeto zato pa želim prebiriti predlog spremembe 3. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Ste vsi glasovali? To je sprejeto z enim glasom več. Eh, eh, predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani. To je sprejeto z enako večino, predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani sprejeto, 6 za, proti, vzdržani sprejeto. S tem lahko glasujemo o mnenju v celoti elektronsko, po imensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. To je sprejeto s 23 glasovi. Dva sta se vzdržala čestitke kolegu Valju. Sledi mnenje o oceni strategije EU za mlade. Derek Warren je bil poročevalec ali želi besedo? Ne. E, takoj začenjamo z glasovanjem. Predlog spremembe ena za, proti vzdržani sprejeto, dve za, proti vzdržani sprejeto, tri. To je bilo umaknjeno, štiri za, proti vzdržani sprejeto, pet za, proti, vzdržani, to je zavrnjeno, šest za, z ustnim amandmajem ali ima kdo kaj proti ustnemu predlogu spremembe, ne, glasujemo torej za, proti, vzdržani sprejeto, sedem za, proti, vzdržani sprejeto, osem za, proti, vzdržani, to je zavrnjeno, predlog spremembe devet za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 10 za proti vzdržani sprijeto, 11 za proti vzdržani sprijeto, 12 za proti vzdržani sprijeto, 13 za proti vzdržani sprijeto, 14 za proti vzdržani sprijeto, 15 za proti vzdržani sprijeto proti vzdržani sprejeto. Poiminsko glasujemo o tem mnenju. Začite glasovanja. Konec glasovanja. 21 za 2 proti čestitamo poročevalcu. Sledi glasovanje o mnenju kolegice Pitera o eh,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 drugi del glasovanja o drugem delu, to ni bilo tako jasno. Ja. Enaindvajset za, štirje proti, eh, se opravičujem, nisem videla, da ste eh, tako jasno glasovali za, dvanajst za, proti vzdržani sprijeto, trinajst za, proti vzdržani zavrnjeno, štirinajst za, Proti vzdržani sprijeto 15 za, proti vzdržani sprijeto 16 v dveh delih, v štirih delih oziroma v treh delih za prvi del za, proti vzdržani sprijeto drugi del za, proti vzdržani sprijeto tretji del za, proti vzdržani sprijeto. Predlog spremembe 17 za, proti vzdržani sprijeto 16. 18, o tem se ne bo glasovalo 19. Eh, brezpredmeten 20 tudi, 21 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 1 za, proti vzdržani, to je sprejeto. S tem odpadejo predlogi spremem 22 do 25, 26 za. 26, 26. Kompromis 1 vključuje predloge sprememb 22, 24 in 25. 23 prav tako in tudi pri 23. Eh, torej, kdor zna brati, ima več od življenja, samo to lahko povem. 26 za, proti vzdržani sprejeto, 27 za, proti vzdržani sprejeto, 28 za, proti vzdržani sprejeto, 29 za, proti vzdržani sprejeto, 30 za, proti vzdržani sprejeto, 31 za, proti vzdržani sprejeto, 32 za, proti vzdržani sprejeto 33 za, proti vzdržani sprejeto 34 za, proti vzdržani sprejeto 35 za, proti vzdržani sprejeto 36 za, proti vzdržani To je prav tako sprejeto, oziroma bomo prebedili 36, to ni bilo tako jasno. in pri ILS e eh, je glasoval en preveč. Zdaj je v redu. Sprejeta. Prej tega nisem mogla videti. 37 za, proti vzdržani. Sprejeto z enako večino 38. 37 želite preveriti dobro elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 37. Konec glasovanja. Sprejeto. 38 za, proti vzdržani, sprijeto 39 za, proti vzdržani, sprijeto 40 za, proti vzdržani, mislim, da je to sprijeto, ampak bomo preverili 40, prosim, glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno, 41 za, proti vzdržani, vzdržani. Sprijeto, menim. Ampak dobro, bomo prebirili predlog spremembe 41 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprijeto. 42 v dveh delih prvi del za. Proti vzdržani. Spre, zabrnjeno drugi del za. Proti vzdržani verjetno tudi zavrnjeno, ampak drugi del, o drugem delu bomo glasovali elektronsko. Predlog spremembe 42, drugi del. Konec glasovanja. Zavrnjeno, eh, ker je bila, bilo enako število glasov 43 za, proti vzdržani sprejeto, 44 za, proti vzdržani sprejeto. 45 odpade, 46 za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa glasujemo o e, mnenju, o celotnem mnenju, po imensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja 24 za 1 je glasoval proti, čestitamo poročevalki. S tem smo končali eh, elektronska glasovanja. Sledi eh, šesta točka dnevnega reda. Posebno poročilo 21 skozi 2015 o, o pregledu tvegan povezanih z rezultate usmerjenim pristopom za ukrep EU na področju razvoja in sodelovanja. Pozdravljam gospoda Pinkstena, ki je pristojen član računskega sodišča, naš poročevalec je Bart Stas. Eh, prosim eh, kolege, ki odhajajo, da eh, to izvedejo brez hrupa. Nadaljevati moramo zato, ker imamo veliko, ker imamo zelo poln dnevni red. Prosim, da ste čim bolj mirni in da zapustite dvorano brez hrupa, ampak v bistvu <clears throat> moji pozivi sploh ne zaležejo, ker vsak dela to, kar hoče. Najlepša hvala, gospod Pinkston. Beseda je vaša. Dank, hvala, gospa predsedujoča, gospa predsednica, gospe in gospodje. M Malo več eh, časa potrebujem za uvod kot sicer, kajti to ni tipično poročilo. Ne gre samo za gospodarsko učinkovitost, za um, vrednost za določen denar, temveč to je zelo posebno poročilo, ki je v interesu vseh. Verjetno ne bo veliko razprave, ker je zelo tehnična, tehnično poročilo in mogoče je koristno, če se vzame malo več časa za uvod. Ampak seveda, gospa predsednica, lahko me eh, tudi prekinete, kadarkoli to želite. Najprej se želim zahvaliti za to, da ste mi dali priložnost, da povem nekaj besed o tim dokumentu. Kot sem rekel, to ni običajno posebno poročilo. Običajna posebna poročila računskega sodišča obravnavajo uh, torej, um, to, kar dobimo za denar, gospodarska učinkovitost, uspešnost, to poročilo pa je drugačne narave. Kljub temu pa menim, da je to dokument, ki je lahko uh, zelo koristen za prihodnost, za vaš kot poslance, vas kot poslance, pa tudi za vaše sodelavce. V bistvu gre to za, gre za poročilo, ki vseboje veliko informacij. In zakaj gre? Torej gre za glavna področja tveganja, to je prva ključna beseda. In potem druga ključna beseda, um, um, pristop usmerjen v rezultate, to je nek nov izraz in za in gre seveda za ukrepe na področju razvoja in sodelovanja. Na tem področju se gibljamo in treba je tu opredeliti najbolj tvegana območja po naših ocenah in treba je upoštevati nov pristop, ki je usmerjen v rezultate in za katerega se je odločila komisija ni, eh, med, ni treba opozarjati na to, da je ta pristop pomemben zato, ker vsak eh, kolito EU namenja veliko denarja eh, razvoju najrevnejših držav na svetu. Zato eh, je bistvenega pomena, da se lahko tudi dokažejo rezultati, ki smo jih s tem dosegli. Mislim, da je dokument relevanten tudi v kontekstu sedanjih razprav v zvezi z okvirom uspešnosti komisije in v okviru ocene uspešnosti EU um, na področju zunanjih zadev in pomoči državam v razvoju. Um, ugotovili smo, da so tri, da je devet um, tveganih območij, eh, vse to je povezano s sodelovanjem in razvojem. Takoj bom prišel do naših zaključkov, do kakšnih zaključkov smo prišli. Ta tvegana območja eh, so bila korektno identificirana strani komisije na eni strani, na drugi strani pa je tudi zelo jasno, da In to izhaja iz tega dokumenta, da je treba storiti še veliko dodatnih ukrepov za izboljšanje rezultatov EU na področju razvoja in sodelovanja. In zato smo pripravili tudi določena priporočila. Um, začel bom s to revizijo, eh, s vprašanjem. In to vprašanje se glasi, ali je komisija ustrezno obravnavala Eh, tvigana območja s pogledom na ukrepe, ki jih sprejema, da bi dosegla določene cilje. Dovolite, da omenim devet eh, območji z visokim tveganjem, ki smo jih identificirali. Če si ogledamo um, naslove, uh, torej jih ne bom poimenoval tako, kot so navedeni tu. Prvo območje se nanaša, prvo področje je nedosledna terminologija v zvezi z rezultati oziroma z ukrepi usmerjenimi v rezultate. V mnogih um, dokumentih komisije najdemo nedoslednosti, kar zadeva um, um, formulacijo, um, kar zadeva opredelitev indikatorjev in ciljev. Na 50. strani dokumenta imamo razpredelnico, um, ki si jo lahko ogledate in tu, um, tu je zelo um, izpovedno, Eh, kar vidite tam. Torej, najprej imaš ukrip, dejavnost, izdatek na eni strani in to naj bi vodilo do rezultata. In če uporabimo koncept eh, usmirjenosti v rezultatov, potem moramo oceniti rezultate in učinke. Torej, za to v bistvu gre ko govorimo o rezultatih. <clears throat> ko vidimo tu, v prvi razpredilnici, v številnih primirih je to enostavno pomišano. Naprimer, cilji naj bi bili uh, razumni, pametni, um, um, oziroma smart se uporablja kot akronim za določene cilje. Včasih pa se uporabljajo tudi drugi akronimi, naprimer kriterije CREAM za kazalnike, potem kazalnike um, s to opredelitvijo SMART, torej da enostavno se mišajo cilji in kazalniki tu ni jasnih definicij, opredelitev, potem v drugem poglavju govorimo o VIs, Objectively Verified Indicators, spet drug izraz, torej ogledali smo si številne dokumente in ugotovili, da je velika nedoslednost pri uporabi terminologije. In kaj je posledica tega. Te nedoslednosti vodijo do nerazumevanja, do zmede in to škodi dobremu finančnemu upravljanju. Sporočilo na tem prvem področju tveganja je eh, poenostavitev doslednost eh, je potrebna na celotnem področju sodelovanja in razvoja in v naši reviziji smo ugotovili, da uh, je to problem, ta uh, različna terminologija. Drugo področje se nanaša na pomankljivo povezavo na eni strani med ukrepi oziroma dejavnostmi na eni strani in rezultati na drugi, ki so eh, kombinacija outputa, outcoma in effect v angliščini, torej rezultata in učinka. In to področje tveganja um, je um, problematično zato, ker ni logične povezave med dejavnostmi ukrepi na eni strani in rezultati na drugi strani. Samo en primer programi za podporo proračuna za Malavi in Ruando. E, tu e, gre za strategijo za zmanjšanje revščine na posameznih sektorjih, vendar se ne ugotavlja, kako naj bi prispevali k dosegi ciljev, ki si jih je zastavila vlada. Ta povezava manjka. Razvojna pomoč EU je v številnih primerjih se izvaja skupaj z drugimi donatorji. In pogosto je težko, tako kot vsi veste, oceniti, kateri del rezultata eh, lahko pripišemo intervenciji EU na eni strani in kateri del eh, torej intervencije drugih donatorjev. Torej, če so rezultati pozitivni, potem vsak deležnik poskuša vse prepričati, da je to eh, zaradi denarja, ki so ga sami dali na voljo, če pa je rezultat slab, potem je ponavadi drug, eh, drugi donator kriv za to. To se eh, tako pač dogaja na terenu. To je drugo področje tveganja. Tretje področje tveganja je kompleksnost, ki izhaja iz eh, zelo različnih operacij, iz preveč različnih inform, eh, operacij. To je torej politična eh, odločitev, ki jo sprijemajo komisija, parlament in svet, da se eh, pomoč osredotoči na določene sektorje. Medtem ko komisija poskuša osredotočiti eh, Eh, pomoč na določene sektorje v partnerskih državah in to je po moje tudi dobra stvar. Po drugi strani pa je treba upoštevati tudi to, kar poznamo kot eh, medsektorska vprašanja. Ampak to so tudi vidno zelo pomembna vprašanja. Cross-cutting issues. Če uh, se na eni strani osredotočimo na tri sektorje in če temu potem dodamo še dolg seznam medsektorskih zadev, potem zadeve na koncu niso zelo jasne. Kaj menim s temi medsektorskimi zadevami? tu so, na primer, eh, človekove pravice, enakost spolov, demokracija, dobro upravljanje, pravice otrok, eh, upoštevanje invalidnih oseb, okoljska trajnost, vzdržnost in tako naprej, eh, boj proti HIV-u in tako naprej. Vsi vemo, kaj so te medsektorske zadeve, vprašanja. Samo en primer program komisije za Kambodžo 2014 do 2020 predvideva tri sektorje. Boljše upravljanje virov, potem drugo izobraževanje, tretje dobro upravljanje. Dobro to je sicer v redu, ampak indikativni program vključuje tudi določene medsektorske zadeve. Sicer ni nič narobe pri tem, ampak to ne prispeva k večji osredinjenosti. Ampak zakaj gre? Naprimer za enakost spolov, prehrana, okolja, eh, informacijska tehnologija, in seznam je še, še daljši. Torej, na eni strani imamo izbor in izvem, da je včasih težko se odločiti za nek izbor, ampak na ravni komisije morajo sprejeti nek izbor, ki ga predstavijo parlamentu, o tem se potem razpravlja in potem imamo tri ali več. Eh, eh, težišč, ampak več kot imamo teh medsektorskih zadev, več kot jih dodajamo, bolj zapleten postaja cel sistem. In na to želimo opozoriti in mislim, da moramo biti pri tem tudi zelo jasni in to v dokumentu eh, na to opozarjamo. Če želimo prioritizirati um, pomoč um, eh, EU, potem so vse te dodatne plasti medsektorske zadeve, tu lahko bistveno eh, eh, eh, zakomplicira um, izvajanje in celoten proces. Četrto področje tveganja je um, raznolikost um, inštrumentov za pomoč za posamezne države članice. Kaj naj bi bil temelj? Temelj naj bi bila, bil, da se uporabi uh, okvir za partnerske države. Če mora država v razvoju poročati šestim donatorjem in ima vsak svoj eh, format poročanja, potem s tem ustvariš veliko birokracije in zato naj bi se uporabil okvir partnerske države za to poročanje. Samo en primer. Zakaj je to problem? con eh, ni dovolj harmonizacije med instrumenti razvojnih partnerjev. Torej, za financiranje podnebnih sprememb eh, pri razvojnem sodelovanju imamo več kot 50 mednarodnih javnih skladov, 45 obličnih trgov in 6000 zasebnih eh, skladov in vsak ima svojo strukturo upravljanja in ni bilo nobenega poskusa, da bi se ustavila um, da bi se ustavil ta razvoj, da je to vidno bolj razdrobljeno pri podnebnih spremembah. Vidno so nameni zelo dobri, ob koncu pa se to zelo zaplete. Um, torej, različni donatorji um, predvidevajo različne načine poročanja in od tega je potem tudi odvisen način izplačila pomoči. Ampak to povzroča veliko administrativno breme in s tem tem državam v bistvu usiljujemo preveč birokracije. Komisija um, um, velike um, vsote iz proračuna eh, namenja eh, tudi sodelovanju v mednarodnih organizacijah in um, računsko sodišče je bilo mnenja, da te organizacije ne zagotavljajo um, informacij, um, ki jih potrebujemo in včasih je to poročanje tudi prepozno in posredovanje informacij. Torej, to še vedno ostaja sistemski problem. Denar EU, ki se porablja strani mednarodnih organizacij in obveznost poročanja, pravočasnega poročanja v zvezi s tem. In ta problem vodi do neočinkovitosti in do problema v zvezi z odgovornostjo. To je bilo torej četrto področje, ostala so krajša. Peto področje se nanaša na. Eh, šibkost pri eh, poročanjih o rezultatih, torej feedback. Če je poročanje o rezultatih in evalvacije, če se to ne zagotovi pravočasno, potem eh, ne moremo uporabiti znanja v nadaljni postopek sprejemanja odločitev in to ne vodi do akcij, ki bi popravile prejšnje slabosti. To je glavno sporočilo. Šesto področje tveganja je povezano z zagotavljanjem podatkov o rezultatih videli smo, da je veliko pomankljivosti v evropskih eh, informacijskih sistemih kot eh, orodje poročanja, ampak ne bom sedaj govoril o različnih eh, vrstah poročanja, o katerih se je tu že govorilo. Menimo, da številna poročila se osredotočajo na dejavnosti, na ukrepe, na porabljen denar, ne pa na rezultate oziroma ne dovolj na. Eh, rezultate, ki so bili doseženi s tem porabljenim denarjem. Naprimer, eh, tu imamo primer eh, šest, ki je zelo jasen. Potem sedmo področje, kakovost podatkov. Zbiranje zanesljivih posodobljenih podatkov je seveda drago. In Eh, partnerske države tega pogosto ne izvajajo na ustrezen način. To sem že večkrat omenil. Obstaja tveganje, da pomankanje podatkov eh, lahko negativno vpliva na eh, kakovost podatkih, o katerih se poroča. Potem osmo tveganje, to je, če torej uporaba proračuna, eh, izčrpanje proračuna, to ni samo šibkost v Evropski uniji, temveč to je šibkost vseh inštitucij in administracij, tako zasebnih kot tudi javnih, v vseh birokracijah. Obstaja tendenca, da če se nameni določen denar, um, da je treba celoten denar uporabiti, tako da na naslednjič ne bi dobili manj. Torej, problem absorpcije, črpanja preveč, eh, pozornosti se namenja temu, da se pač nekako porabi ta denar. Torej, da eh, niti ni veliko eh, brige o tem, kak, na kakšen način je bil denar uporabljen. In to je neka trajna šibkost, problem, ki nas skozi spremlja. Parlament in vaš odbor s, naj bi se tega zavedali in v nekaterih odborih se mi zdi, da eh, eh, ozaveščenost ni tako izrazita kot v tem odboru in oni so mogoče bolj zainteresirani za to, da se porabi denar, kot pa za to, da se s tem dosežejo rezultati. Torej, dejstvo porabe denarja postaja neke vrste cilj sam zase. To pa ne more biti eh, namen tega. Zato imamo napetost na eni strani eh, med eh, potrebo po izvajanju, izvrševanju proračuna in na drugi strani, da se to izvršuje v skladu eh, z dobrim finančnim upravljanjem, kar je seveda osnova vsega. In še zadnje, eh, področje tveganja, ki ima opraviti z izbiro osmih eh, načinov izvajanja. O tem ste že razpravljali na različnih stopnjah. Po našem mnenju je izbira, kako se izvršuje pomoč EU, eh, torej to, Predtem naj bi bila na vsak način primirna analiza. Torej, če se da pomoč za proračun, potem je treba vnaprej eh, povedati, eh, kakšna je potencijalna korist in kakšna so potencijalna tveganja oziroma nevarnosti. Dovolite, da zaključim in Povem, da je komisija korektno identificirala področja tveganja, obenem pa je treba sprejeti še nadaljne ukrepe za izboljšanje, za to, da bomo dosegli boljše rezultate pri um, razvoju in sodelovanju s državami, ki jim pomagamo. Um, torej, um, ogledali smo si tudi poročilo gospoda Stasa, um, ki je odlično. Hvala za to, da ste mm, me tako dolgo poslušali. Bart Stas, hvala. Eh, hvala. Gospod, eh, gospa predsednica, gospod Pinkston je sedaj podal uvod v to temo in to je bilo tudi prav, da si je vzel malo več eh, časa za to, zato vas mi je lahko krajši. V bistvu je bilo povedano vse mislim, da je to dobro in koristno poročilo. Koristno ne samo za nas. Gospod Pinkston je tudi natančno povedal, kaj je pomembno za nas kot odbor za proračunski nadzor, ampak to je pomembno tudi za odbor za razvojno sodelovanje. In mislim, da s temi priporočili um, daje nove spodbude, nekako kisik v celoten sistem, kako je treba um, ravnati v pogajanjih s komisijo in sveto, tako da bi se v prihodnje bolje osredotočili na določene zadeve. V svojem poročilu prav tako um, podajam nekaj priporočil, želim se osredotočiti na štiri točke. Pinkston in njegova ekipa so v poročilu jasno zapisali, da gre za dolgoročne cilje. To je treba izboljšati. Torej, eh, dolgoročne cilje je treba izboljšati in potem gre za pametne cilje, ki jih je treba zelo dobro opredeliti, preden se odloča o financiranju določenih projektov. To je bedeva zelo pomembna ugotovitev. To je treba v prihodnje jemati še bolj resno kot doslej. Razen tega je treba opredeliti dosegljive in realistične cilje. Tudi to je zelo pomembno, kajti če ne delujemo tako, potem se z nečim začne in na sredi ugotovimo, da nek proces ne, ne daje nekih opremljivih rezultatov in če je to v sredini procesa, je to tragična ugotovitev. Potem pa še nekaj o boljšem načrtovanju. Gospod Pinkston je zbral zelo impresivne številke. Sedaj se razvijajo nove oblike financiranja. Na tisoče eh, trust skladov, eh, Eh, je fundaciji finančna partnerstva z drugimi finančnimi institucijami in tako naprej. Vendar treba si je ogledati tudi, kako poteka nadzor vsega tega in treba je zagotoviti um, pravilno upravljanje. In um, slišali smo, da potrebujemo bolj redno spremljanje, inventarizacijo eh, na področjih z visokim tveganjem in mislim, da je to treba na vsak način podpreti. Tretji element, ki ga želim izpostaviti, je naslednji. Če um, spostavljamo zmogljivosti, če ustvarjamo določene okvire, potem je v to treba bolj vključiti partnerske države. Uh, partnerske države moramo prepričati, da je to v njihovem interesu. To bi ustvarilo boljšo delovno okolje in tako bi lahko dosegli tudi boljše rezultate v tem sodelovanju. Politični dialog eh, pri tem prav tako igra določeno vlogo. Mislim, da je treba opozoriti na pogoje za pomoč in to bolj eh, pogosto in, tako, in to piše tudi v eh, um, poročilu in mislim, da je to predvsem v pristojnosti odbora za razvoj, da opozarja na to. Um, želim zaključiti in povedati predvsem, da me zanima tudi, eh, kaj komisija meni o posebnem poročilu računskega sodišča. Zadnje zelo pomembno področje pa je ocena, evalvacija. med evalvacijo rezultatov in odgovornostjo do državljanov je zelo tesna povezava. Želimo e, povečati uspeh e, razvojnega sodelovanja. Mislim, da si to želijo tudi državljani. In to, kar eh, je ugotovilo računsko sodišče, je zelo pomembno. Predvsem, če ugotovimo naslednje. In sicer, da se sredstva ne nadzorujejo na zadost način. In zato je to treba na vsak način izboljšati. Torej, eh, zelo eh, sem naklonjen poročilu računskega sodišča in sedaj se veselim odziva komisije. Hvala. Kolega Teurer, prosim. Ja, dank, eh, ich, eh, möcht... ja, najlepša hvala. Tudi jaz bi se rad zahvalil za to poročilo, ki predstavlja pomemben prispevek eh, tudi k izvajanju proračuna, ki ga je sprejel Evropski parlament in temelji na rezultatih imam konkretno vprašanje, tako za sodišče, kakor tudi za komisijo. V teh dneh eh, smo v eh, medijih lahko zasledili, da naj bi Svetovna banka v razvojni pomoči razmišljala o, o eh, hibridnih oblikah pomoči. Pri tem naj bi uporabljala uh, strokovno znanje davčnih uh, eh, oas. Uh, eh, torej, uh, Kajmanski otoki, Bermudi uh, in tako naprej, da ne govorim o Panami. Torej, zanima me, ali obstajajo tudi dokazi za to, da bi se v razvojni pomoči Evropske unije uporabljale eh, davčne oaze in eh, kako eh, je potem zagotovljeno, da ne pride do naskrižja interesov. V poslovniku je zapisano, da to ni dovoljeno. Kolega Šmit, kolegica Šmit, najlepša hvala tako eh, poročilo kolega Štasa, kakor eh, tudi eh, prispevek člana računskega sodišča je bil zelo dober. Še enkrat bi rada povdarila, kar se nam zdi pomembno kot Evropski ljudski stranki in sicer, da je Eh, podpiramo priporočila računskega sodišča in mislim, da je potrebno izboljšati še tehnične vidike, zato da bodo rezultati boljši. Imamo smernice za uporabo terminologije in za uh, določanje ciljev in pa kazalnikov. Zelo pomembno je, da vzpostavimo ustrezno povezavo in sicer jasno povezavo med ukrepi in pa pričakovanimi rezultati izboljšanje eh, informacij eh, za poročanje, zagotavljanje dostopnosti podatkov, kakavost podatkov, ni pa reč, da razpravljamo o tem. In eh, obžalovanje vredno je, da v času vedno hitrejše digitalizacije to še zmeraj ostaja ključen problem. Na vsak način si moramo prizadevati za to, da to težavo odpravimo. študija eh, tveganja eh, pri izvajanju eh, tega proračuna se nam zdi še prav posebej pomembna in priporočila sodišča je potrebno kar se da hitro tudi uresničiti. In uh, veseli me tudi, da je bil odbor za proračunski nadzor pravočasno s tem seznanjen. Hvala lepa, tudi jaz sem se uvrstila na seznam govorcev. Gospod Pinkston, mislim, da je to odlično poročilo ki kaže, da dajemo eh, sredstva za razvojno pomoč, ne da bi pravzaprav vedeli, kaj eh, z temi sredstvi pravzaprav dosežemo. Včasih spoh ne vemo, kaj želimo doseči. Eh, torej gre za vprašanje, ali mečemo denar stran. Pretresena sem zaradi tega celotnega poročila, čeprav ne gre za nič novega. Vsi smo že vedeli, kakšna je situacija. Gedi Defko z 5000 zaposlenimi očitno ni eh, sposoben zagotoviti odgovore na temeljno vprašanje, kaj smo dosegli z našimi sredstvi. Torej, moje vprašanje je, kako daleč smo pravzaprav prišli eh, na tem področju eh, doseganja rezultatov. Poločilo samo po sebi je zelo kritično, ampak zanimivo bi bilo vedeti, kako je, do katere točke smo prispeli in kam smo pravzaprav namenjeni. Imam tudi nekaj vprašanj za uh, eh, GD uh, eh, in uh, sicer uh, za uh, svetovalca. Ali nam lahko, prosim, poveste, kaj eh, počne delovna skupina, eh, kakšno vlogo igra znotraj eh, generalnega direktorata. Mislim, da eh, najbrž eh, ta delovna skupina ni priljubljena, eh, glede na vprašanje, s katerimi se ukvarja. Videli smo tudi, kako rudimentarno je naše znanje o tem, kaj se pravzaprav dogaja, kaj počnemo in kaj želimo doseči. Pogovarjala sem se eh, z upokojenimi eh, uradniki Evropske komisije zanima me, koliko sredstev pravzaprav namenjate za te eh, presoje tvegan. Ogledala sem si različne fundacije in tako naprej. Zanima me, kakšne presoje izvajate uh, in uh, katere podatke uh, želite pravzaprav pridobiti, kako izboljšujete uh, sistem uh, zbiranja podatkov in, naprej, torej, in tako naprej. Torej, svetovalka uh, iz uh, GDDF. Ko, gospa Kaminaro, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Naj začnem s tem, da vam povem, da cenimo to eh, poročilo, pa tudi eh, točke, ki jih izpostavlja v povezavi z tveganjem. Kot je zapisano v eh, poročilu, se tudi mi zavedamo tvegan, s katerimi se soočamo in začeli smo se tudi že ukvarjati z temi tveganjami. Glede na to, da se je eh, to vprašanje pojavilo v številnih prispevkih, naj povem, eh, da, bi, da so bili rezultati eh, okvirnega poročila predstavljeni marca in sedaj bomo prepravili prvo poročilo o rezultatih z področja razvojne pomoči. Mislim, da je to velik korak naprej. Gre za zagotavljanje podrobnih podatkov o tem, kaj počnemo. Eh, gre za podatke o rezultatih razvojne pomoči v državah v razvoju. To bo prvo to vrstno poročilo. In seveda bomo eh, takšno poročilo redno pripravljali od tega leta naprej. Evropska komisija je sprejela eh, celo vrsto novih večletnih programov za obdobje 2014 do 2020. To povdarjam, kaj ti uh, eh, določene uh, navedbe v poročilu se nanašajo na programe in projekte iz prejšnjega uh, obdobja. Torej, med tem smo uh, nekaj vprašanj rešili, ukvarjati pa se bo potrebno še z drugimi točkami tega poročila. Kar zadeva zanesljivost podatkov uh, in pa uh, informacijskih sistemov, eh, to vprašanje je izpostavilo kar nekaj govorcev. Vemo, da bi lahko ta sistem izboljšali in da ga je potrebno izboljšati in devko skupaj z uh, GDNR in uh, pripravlja nov uh, sistem, ki ne bo le s vključeval finančne podatke, ampak nam bo omogočal tudi pripravo teh poročil na veliko bolj eh, podroben eh, način. To je delo, ki poteka, z eh, tem projektom smo že pričeli in to je eden izmed projektov, ki temelji na delu uh, delovne skupine uh, za dosego rezultatov, uh, ki jo uh, sama tudi vodim. No, zdaj pa še nekaj drugih vprašanj. V stotih državah približno delujemo in prav pogosto moramo sodelovati z drugimi eh, državami, eh, članicami ali pa z drugimi mednarodnimi eh, donatorkami. Kadar je tole mogoče, poskrbimo za usklajevanje, še prav posebej, ko gre za sodelovanje z drugimi državami, članicami. Skušamo uskladiti način vzpostavitve programa ali pa poročanje o programu. Kadar sodelujemo z drugimi, gre za eh, veliko eh, dolgoročnejši postopek. Skušamo v kar največji možni meri upoštevati tudi sistem eh, partnerskih držav. Včasih te države sploh nimajo sistema poročanja ali eh, pa je ta sistem nezadovoljiv. Torej, eh, gre za eh, celo paleto različnih možnosti, nekateri torej takšnega sistema sploh nimajo, pri drugih si skupaj z državami članicami skušamo, prizadevamo za to, da bi izboljšali sistem, ki obstaja. Spet z tretjimi odlično sodelujemo. Torej, sedaj pa k bolj specifičnim točkam, ki so bile izpostavljene. Uh, yes, a... Um, ja. Vprašanje o cene. Izkoristila bom to priložnost in predstavila uh, delo uh, naše delovne skupine. Ta skupina je bila vzpostavljena 1. oktobra lansko leto in povezuje štiri enote, ki se ukvarjajo eh, z eh, dosego rezultatov in pa z pridobivanjem znanja. Ena eh, izmed enot se ukvarja z inovacijami in glede na to, da smo tudi to enoto vključili v to strukturo, Gre tukaj ne zgolj za znanje, za upravljanje znanja, ampak za vzpostavitev novih sistemov na ta način uh, eh, DEFKO postaja veliko bolj inovativna struktura znotraj delovne skupine, je tudi enota, ki se ukvarja eh, z poročanjem o rezultatih in še dve enoti. Ena enota eh, se ukvarja z upravljanjem znanja, torej gre za vprašanje, kako poskrbeti za to, da bodo zaposleni uh, Eh, bolje izobraženi, da bodo lažje sodelovali v programih izvajanja razvojne pomoči. In eh, tudi eh, kako ta poročila o doseganju rezultatov izkoristiti in jih vključiti v pripravo novih projektov. Torej, s tem se ukvarja delovna skupina in to vključujemo tudi v naše ocene. 10 do 15 strateških eh, presoj eh, pripravimo vsako leto. Eh, tukaj gre za horizontalna poročila na posamezne teme, ki zadevajo različne države članice, gre za oziroma različne države, gre za recimo infrastrukturne projekte ali pa gre za geografske presoje, ki se osredotočajo na naše delovanje v neki specifični državi hkrati pa eh, izvajamo specifične ocene eh, posameznih projektov. Vendar pa torej izvajamo tudi eh, horizontalne presoje, ki vključujejo večje območje. Na ta način namreč želimo pridobiti podatke o širšem delovanju. Naočne oaze. in ali smo izpostavljeni tveganju, tveganju zlorabe našega finančnega sistema, pravzaprav nam finančna uredba tega ne dovoljuje. Ne dovoljuje nam poslovanja v davčnih oazah oziroma z davčnimi oazami, torej to za nas ni problem. No, da pogledam, če sem še kaj pozabila. Mislim, da bom zaključila, razen če ima še kdo kakšno vprašanje. Najlepša hvala. Ja, hvala lepa. Mislim, da se bomo z uh, to uh, temo uh, še enkrat uh, ukvarjali, uh, namreč tu ostajajo še uh, določena odprta vprašanja. Uh, sedaj pa dajem besedo gospodu Pinkstonu. Hvala lepa, gospod predsedujoča. In hvala lepa tudi za vse pozitivne pripombe. Vprašanje gospoda Tojrera. Ali imamo kakšne podatke v zvezi s tem? Ne. Ampak seveda je mogoče, da ta problem obstaja. Mislim, da ste izpostavili zelo, zelo pomembno točko. Parlament se mora zavedati, da uporabljamo vedno zapletenejše instrumente. In pogosto uh, se to uh, zgodi eh, z dobrimi nameni, ampak zapletenejši so instrumenti, večja je izpostavljenost kot eh, recimo eh, pretekli teden, ko je prišlo do številnih eksplozij v bankah, ki jih vodijo posamezniki iz javnega sektorja. In šlo eh, je za to, da uprava ni vedela, kaj se dogaja na 15. ravni pod upravnim odborom banke. Torej, Če komisija uporablja nek določen instrument, potem je potrebno od tem najprej razmisliti. Najprej potrebno izvesti analizo, šele potem eh, lahko začnemo uporabljati določen instrument, ne glede na to, kako privlačen se zdi ta instrument. Torej, eh, to smo zapisali v eh, členih 76 in 77. Ta analiza je potrebna pred uporabo instrumenta. V številnih eh, posebnih poročilih pa smo izpostavili, da eh, te analize niso zadovoljive. Analize pred uporabo posameznih instrumentov. In takšne analize potrebujemo, če se želimo izogniti vsega, eh, škandalom, eh, kot je bil ta v povezavi z eh, panamskimi eh, dokumenti ali pa bankami pretekli teden. V nasprotnem primeru bomo res imeli velike težave v odnosu do naših državljanov in pa davkoplačevalcev. Zahvaljujem se tudi gospe Šmit in, in pa predsednici gospe Gresle za njene pozitivne pripombe. Kako daleč smo pravzaprav prišli, je bilo vaše vprašanje rekel bi, da če pogledamo v dokument in sicer, če se osredotočimo na eh, pravni eh, okvir, mislim, da gre tukaj za člen 19, 19, pogodba o delovanju Evropske unije zagotavlja eh, člen 318, eh, ki eh, pravi, da mora Evropska komisija Evropskemu parlamentu in Evropskemu svetu predložiti poročilo o financah Evropske unije glede na dosežene rezultate. Konec citata. To je zapisano v pogodbi. Torej, mislim, da je to precej jasno. Hkrati pa, gospa Gres, ne mislim, da ima delovni dokument Evropske eh, komisije nekakšen uh, učinek uh, vzgona, uh, torej večja pozornost se nameni tej temi, uh, pride do dodatnega zakona, ampak upam, uh, da bo čez leto ali dve Evropska komisija lahko predstavila izjemno konkretne in specifične rezultate, rezultate, ki jih eh, zahtevajo vaši člani. Toliko torej. V zaključek. Najlepša hvala tudi gospi Šmit za njene eh, pozitivne pripombe. Najlepša hvala. Gospa Kaminara, želite še eh, kaj dodati? Ja. Ja, najlepša hvala. Samo nekaj pojasnil. Kar zadeva analizo eh, pred eh, pripravo projektov, to je del eh, standardnega postopka v skladu z členoma 76 in 77 in lansko leto smo sprejeli posebne smernice Eh, s tem želimo zagotoviti, eh, da to poteka na sistematičen način. In še eno pojasnilo. Eh, vse naše presoje so javni dokumenti, torej objavljeni so na naši spletni strani. Vsi, ki jih to zanima, si lahko te presoje vpliva ogledajo. Tudi Evropski parlament. In potem uh, obstaja eh, še določena zaskrbljenost v zvezi eh, z poročanjem o rezultatih, ampak eh, mislim, da bomo vse mora biti neskrbi odpravili z poročilom, ki ga bomo kmalo objavili. Gre za to, kako predstaviti rezultate in kako zagotoviti, da so doseženi specifični cilji. Veselimo se že nadaljne razprave z vami, potem, ko bo objavljeno to poročilo. Najlepša hvala. Poročevalec več ne želi besede, tako da smo eh, prispeli do konca eh, te točke. Eh, najlepša hvala. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki na, dnevni, na dnevnem redu. Gre za posebno poročilo 4 skozi 2016, ki se nanaša na Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo. Z tem inštitutom eh, smo se že pogosto pogovarjali. Eh, gospod Brenning Majer je odgovoren z računskega sodišča in eh, dajem mu besedo. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, dragi člani odbora za proračunski nadzor, dame in gospodje. Zelo vesel sem, da lahko predstavim posebno poročilo Evropskega računskega sodišča v zvezi z Evropskim inštitutom za inovacije in tehnologijo v Budimpešti. In eh, navedel bom nekaj temeljnih točk tega posebnega eh, poročila. Inovacije eh, so eh, temeljni eh, cilj eh, te agencije, ki je bila ustanovljena leta 2008, deluje torej od leta 2008 do 2016 in v tem obdobju Eh, bi morala eh, pokazati konkretne rezultate svojih prizadevanj eh, na področju inovacij. V ta namen Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo povezuje univerze, raziskovalne inštitute, podjetja, majhna in srednje velika podjetja in tako naprej. In to počnejo eh, v okviru eh, središč za znanje, recimo eh, tako kot za podnebje, za digitalne informacije in tako naprej. In eh, menimo, eh, da eh, ti centri predstavljajo dobro inovacijo in da dobro povezujejo različne instrumente oziroma različne elemente, ki so pomembni za razvoj inovacij. Ti kolokacijski centri kažejo, da obstaja veliko eh, navdušenja eh, za eh, doseganje rezultatov in da prihaja do razvoja dobrega sodelovanja z podjetniškim svetom. Tukaj gre torej za uh, povezovanje vseh eh, treh uh, trikotnikov znanja v teh kolokacijskih centrih. Pogovarjali smo se uh, z uh, direktori teh različnih kolokacijskih centrov in uh, ti so dejali, da morajo vsako leto pripraviti uh, prošnjo za eh, pridobitev eh, sredstev, eh, ki zauzema tisoč strani in bolj malo gotovosti je za prihodnje leto. Upravno breme je izjemno veliko in EIT e vse zelo skrbno spremlja. spremlja. Ampak vprašanje je, ali EIT e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 v zvezi z sodelovanjem v posameznih programih. Torej vprašanje je, ali je pristop EIT-a eh, e eh, pravilen in ali so eh, kolokacijski centri ustrezno zasnovani ali služijo svojemu namenu. Delovanje Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo ovira zapleten eh, operativni okvir in pa eh, resni eh, problemi v upravljanju tega inštituta. Potrebno je pripraviti revizijo financiranja Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo. Obdobje financiranja bi moralo presegati zgolj koledarsko leto. In financiranje mora biti zagotovljeno pred pričetkom izvajanja, uh, izvajanja programov. To bi zagotovilo večjo gotovost. EIT se mora osredotočati uh, na dosego večjega vpliva, potrebuje večjo neodvisnost in uh, potrebuje tudi večjo prožnost, kot jo ponuja obzorje 2020. Pravila morajo biti bolje prilagojena temu inštitutu. In eh, poleg tega morajo biti te smernice v skladu z željami kolokacijskih centrov. Evropski inštitut eh, za inovacije in tehnologijo pa mora rešiti tudi težave na področju eh, zaposlovanja. Zaposlenih je trenutno premalo. Gospa predsedujoča, EIT, je eh, sprejel eh, različne ukrepe že tekom revizije. Eh, ti ukrepi so pravilno zastavljeni, ampak ne gredo dovolj daleč. Pre, sprejeli so vsa priporočila in to pozdravljamo. In eh, na zadnje želim eh, povdariti eh, še, da me zelo veseli, da je Evropska komisija eh, pripravila oziroma ustanovila odbor izvedencev, ki bi naj eh, svetovali Evropskemu inštitutu za inovacije in tehnologijo eh, pri eh, določitvi prihodnih ciljev in sicer v tosnem sodelovanju z Evropskim računskim sodiščem. Torej toliko mojem, v mojem uvodu, z veseljem pa bom odgovoril tudi na vaše vprašanje. Najlepša hvala. Unser Berichterstatter hält das Wort. Bitte schön. Sedaj pa naš poročevalec. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Brenningmajer, za odlično eh, poročilo. Hvala lepa tudi za uvod v to posebno poročilo. Mislim, da bi morali narediti korak nazaj. Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo spada med zapletene instrumente, ki jih ima na voljo Evropska unija za uspodbojanje inovacij v celotni Evropski uniji. Pravkar eh, smo eh, lahko eh, spremljali nova eh, sporočila v medijih, eh, tudi z strani. Eh, izvedencev z tega področja eh, in eh, govora je bilo o usmerjanju inovacij v Evropi. Torej, potrebno si natančno določiti cilje. Priporočila za prihodnje leto nam bodo v odboru za proračunski nadzor omogočila, da se ponovno osredotočimo na to temo gre za različne instrumente, ki so na voljo v Evropski uniji in poskrbeti moramo za eh, boljšo usmerjenost eh, teh instrumentov. Kaj pa delo inštituta kot takšnega? To je eh, posebno poročilo računskega sodišča in nekolit nekako premalo uh, pozornosti se posvetili temeljnim raziskavam. Eh, to so mogoče raziskave, ki ne deluje tako zelo dobro na trgu, ki jih na trgu ni mogoče tako eh, hitro uporabiti. Vendar pa je potrebno določene projekte izvajati tudi, če niso tako donosni. Eh, Naprimer, eh, boj eh, proti boleznim v državah v razvoju, razvoj zdravil. Tudi takšne projekte potrebujemo, vsaj po mojem mnenju. In vedno znova se opozarja na posamezne točke, recimo na agencijo za varstvo zdravil ali pa za varstvo hrane. Ja, v redu, ampak to bi potem pomenilo, da eh, izvedence z tega področja spohač ne moremo najemati, kajti skoraj da vsi so eh, že delali za eh, farmacevtsko industrijo in skoraj da vse univerze so odvisne od sredstev iz zasebnega sektorja. Želim si, da bi še enkrat izvedli to splošno analizo kot v delovnem dokumentu, ki sem ga predložil. Seveda je dobro, eh, da ne pozabimo na povezave, tudi povezave z trgom, ampak zato ne smemo pozabiti na temeljne raziskave. In to sem želel v svojem poročilu še enkrat izpostaviti. Zakaj pravzaprav gre? Gre za eh, cilje eh, v znanstveni skupnosti in za načrte, ki jih znanstveniki pravzaprav sami ne znajo ali pa ne morejo uresničiti. In na to se osredotoča Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo. In eh, poleg tega mora EIT uporabljati še en kriterij. Potrebno si zastaviti vprašanje, kdaj eh, naj Evropska unija podpre podjetja z namenom tovrstnih ciljev da eh, znanstvene inovacije spremenimo v e, tržne produkte oziroma proizvode. Najprej gre za zbiranje informacij za povezavo znanja in to počne Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo, povezuje posameznike in podjetja. Ampak, eh, kaj pa financiranje? Lahko bi rekli, ja, podjetje ima sedaj ustrezen stik z znanstveno skupnostjo in eh, lahko začne z izvajanjem projekta. Eh, ampak eh, potrebne so tudi subvencije in za te subvencije je potrebno določiti ustrezne omejitve, sicer gre za preprosto eh, državno eh, pomoč. In strinjam se tudi z eh, priporočili in zaključki Evropskega računskega sodišča te lahko podprem. Vzpostavili smo sistem, ki vključuje dejavnosti kolikacijskih eh, centrov, ki pa uh, so eh, slabo definirane. Gre za dopolnjujoče dejavnosti potrebno si je ogledati, eh, kakšni so pravzaprav rezultati eh, te celotne strukture. Če govorimo o razvoju eh, pred vzpostavitvijo teh kolikacijskih sred, centrov, potem je to pravzaprav nekoliko problematično, kaj ti gre. Kaj je pomembna, je tudi revizija pravne podlage. Sicer pa se povsem strinjam eh, z Evropskim računskim sediščem, podpiram eh, priporočile Evropskega računskega sedišča, vsi želimo manjše upravno breme in pa eh, boljše rezultate. Zatem se Evropska komisija kar naprej ukvarja. Torej, to so moja priporočila. Najlepša hvala. Počakali bomo na delovni dokument vendar pa to ne sme postati naša navada. Kolega Vogn. Hvala. Zavoljujem se poročevalcu in še posebej sodišču za to poročilo. Sam sem poročevalec za agencije v letošnjem letu. Obiskal sem e IT v Budimpešti in uh, obiskal sem tudi enega od kolokacijskih centrov. Zelo sem bil navdušen nad inovacijami, ki se tam izvajajo. Mislim, da se tam upravlja dobro delo. Potem sem to pogledal tudi pri EIT, kako je z osebjem. Še posebej, ko gre za starejše osebje, nekaj eh, napredka je bilo narejenega na tem področju. In eh, odbor za proračun se je odločil, da bo eh, podelil razrešnico temu inštitutu dobro je, da tudi sprejmajo naša priporočila eh, in skušajo reševati težave, ki jih imajo. Mislim, da je prav, da se v poročilu izpostavi še nekaj drugih težav, drugih problemov, naprimer eh, model financiranja, potem težaven sistem, ki obstaja v zvezi s tem, ambicija kolokacijskih centrov in EIT-a je, da kolokacijski centri postanejo popolnoma vzdržni. In to se bo časoma tudi zgodilo. E, komisija mora te zadeve spremljati. Mogoče bi bilo dobro, če bi jim e, povedali svoje ideje v zvezi s tem, kako določene stvari izvajati. Zanima me, ali so si ogledali različne modele financiranja. Sam eh, pri agencijah vidim, da obstaja veliko modelov financiranja, ki jih uporabljajo te agencije. Eh, treba bo še ugotoviti, kateri je najboljši. In mogoče bilo dobro izvesti študijo teh modelov financiranja tako, da bi dobili neke ideje v zvezi s tem, katera metoda financiranja je najboljša. Potem bomo lahko imeli razpravo tudi tukaj in za agencije bi to tudi bilo koristno. Hvala. Kolegi Ali, bitte. Kolega Ali. Hvala, gospođo predsedatelj, uvaženi kolegi. Hvala, gospa predsednica, dragi kolegi. Najprej bi se zahvalil poročevalcu in pa računskemu sodišču za njihovo poročilo. Cilj poročila je, da se odgovori na vprašanje, ali je EIT zadosten instrument za spodbujanje inovacij v EU. Izpostaviti moramo, da je Evropa v zadnjih desetletjih začela zaostajati na področju inovacij, ne samo v primerjavi s Severno Ameriko, ampak tudi v primerjavi z Azijo. Lahko tudi rečemo, da je da Evropska unija nima inovacijske kulture, kulture inovacij, ki bi nam omogočila uh, odkritja v znanosti uh, prevesti v neke produkte na trgu. EIT naj bi izboljšal povezave med uh, izobraževanjem in industrijo. Zagotavlja tudi zagon za inovacije v Evropi. Ta inštitut ima zadostne finančne vire za obdobje od leta 2014 do 2020. Denar se ne porablja neposredno za financiranje posameznih projektov, ampak se ta denar da na razpolago petim kolokacijskim centrom. Zadnji oziroma glavni zaključki računskega sodišča so, da je okvir preveč kompleksen in da obstajajo problemi pri upravljanju. In zaradi tega se potem pojavi veliko pomankljivosti. Tudi pri modelu financiranja obstajajo pomankljivosti. Povezave EIT-ja z instituti, s kolokacijskimi centri, te povezave niso ustrezne in pa evalvacija doseženih eh, rezultatov tudi ni najboljša. Tukaj želim izpostaviti še naslednje. Financiranje se koncentrira v določenih državah, na zemljevidu EU pa obstajajo tudi povsem prazna območja, kjer se ne izvajajo nikakršne dejavnosti. glede na vse, kar sem povedal, bi rekel, da so priporočila računskega sodišča razumna. Lahko bi jih uporabili za to, da se izboljša učinkovitost delovanja EIT-ja. Ta institut igra pomembno vlogo v strategiji 2020, zato da se zagotovi inteligentna in pa trajnostna rast. Hvala. Vielen Dank. Nächster auf der Redenliste ist Kollege Savare. Hvala, kolega Savare. Vrsti naslednji. Thank you, chair. Hvala, gospod predsednica. Nadomeščam našo oziroma našega poročevalca v senci. Poročevalec v senci pozdravlja to posebno poročilo, ki ga je objavilo računsko sodišče in sicer o Centru za inovacije in tehnologijo poročevalec se strinja s komentarji eh, poroč, sodišča eh, in pozdravlja tudi priporočila. Ambicije pri ustanovitvi tega eh, centra oziroma tega instituta so bile zelo velike in EIT e ima ključno vlogo pri spodbujanju inovacij in pri spostavljanju povezav med industrijo in izobraževanjem. Vendar pa obstajajo še številne pomankljivosti in inštitut tudi sam potrebuje določene inovacije, predvsem, ko gre za njegov uh, okvir in pa operativne postopke. Poročevalec v Senci je obiskal EIT v Budimpešti, seznanil se je z delom tega inštituta in z dejavnostmi in Rad bi povedal, da kljub pomankljivostim, ki se izpostavljajo v poročilu, ta inštitut prinaša dodano vrednost za evropski trg in gospodarstvo in tega ne smemo prezreti. Želimo tudi povdariti, da ko se ocenjujejo rezultati EIT-ja, moramo upoštevati tudi eh, številne zunanje dejavnike, ki vplivajo na uspeh tega inštituta naprimer, eh, ni eh, strateške vizije, kar se tiče inovacij in sicer je ni na strani komisije in držav članic in to vpliva na učinkovitost dela agencije. Drugič, lokacija instituta tudi vpliva na spremembe pri osebju in menjavo osebja in na to, kako eh, ta inštitut gradi svojo komunikacijsko strategijo če bi inštitut bil v kakšni drugi državi, ki je bolj orientirana v inovacije, bi mogoče bilo to področje bolje urejeno. Inštitut zato potrebuje več časa, da si oblikuje takšno učinkovito strategijo. Poročevalec v senci želi pozdraviti tudi bistven napredek, ki ga je inštitut dosegal od leta 2014 naprej. Doseženi so bili določeni eh, koraki naprej eh, pod novo upravo. Poročevalec v senci eh, verjame, da bo inštitut tudi v prihodnjih letih še izboljševal svoje delo. Poročevalec v senci želi tudi spostaviti, da bi se ta institut moral prednostno osredotočati na usklajevanje in poenostavitve upravljalnega okvira, operativnega okvira, zato da se zagotovi čim večja preglednost in jasnost pri eh, postopkih izbora. To bi tudi prispevalo k izvedljivosti projektov, k dodani vrednosti in spodbujalo bi tudi eh, sodelovanje MSP-jev in pa koristi za nje. Hvala. Hvala, tudi sama želim nekaj povedati. In sicer imam eno vprašanje v zvezi s sodelovanjem med generalnim direktoratom IAK in ta direktorat ni glavni pristojni, torej kako poteka sodelovanje s generalnim direktoratom za raziskave in inovacije, ki je pravzaprav pristojen. In tu. Um, to pravi tudi sodišče, da ni da se Generalni direktorat za raziskave in inovacije premalo vključuje v to generalni direktor, predstavnik generalnega direktorata IAK dobi zdaj besedo in upam, da bo na to odgovoril. Hvala, gospa predsednica, hvala tudi za vse komentarje in eh, za predstavitev računskega sodišča. Najprej bi samo potrdil, kar jaz sem tudi sporočila. Komisija in EIT, ki danes ni tukaj zastopan, pa lahko govorim jaz v njihovem imenu, torej oba uh, sprejmata zaključke in pa priporočila revizije. Mislim, da je to ključnega pomena. Z revizori smo imeli dolge razprave, ko so pripravljali revizijo. Uh, mnenja so se do določene mere razhajala, ampak kar se pa tiče uh, glavnih ugotovitev, se pa strinjamo. Uh, EIT mora poenostaviti, poenostaviti svoje birokratske postopke, mora se osredotočati na rezultate. E, ko gre za te postopke, vse te točke sprejemamo in priporočila, ki jih je podalo računsko sodišče, vključno s priporočilom, da se izvede sprememba e, pri e, pravni podlagi EIT-ja, vse to posem sprejemamo. Torej, dosegli smo sporazum in soglasje e, z računskim sodiščem v zvezi s tem. Kar se tiče e, drugih točk, ki so jih izpostavili člani in članice odbora, naj povem naslednje. Gospod De Jong e, je postavil razliko med različnimi vrstami raziskav, med osnovnimi in pa aplikativnimi raziskavami. In te Eh, se odziva na izzive družbe in kolokacijski centri eh, se osredotočajo na take izzive, naprimer zdravstvena vprašanja, podnebne spremembe in tako naprej. In EIT se vključuje tudi v raziskave, ki vedno vodijo v neke tržne rešitve. Na področju zdravja, naprimer, so bila obravnavana vprašanja tudi taka, ki ste jih eh, vi omenili naprimer v zvezi z zdravili in tako naprej. To bo na uh, agendi EIT-a. Potem se bodo lotevali še drugih eh, področji. Ne bodo pa vsa področja vodila v neke tržne rešitve. Mislim, da je pomembno to upoštevati, ko gledamo na EIT. EIT mora biti blizu nekim tržnim rešitvam, ne gre pa v polni meri samo za to. Še nekaj, kar je pomembno omeniti. Gospod Von je govoril o vzdržnosti dela, ki poteka v EIT. To je pomembna točka. Tudi revizori so o tem izpostavili svoje mnenje. In to je tako težavno vprašanje, o katerem tudi mi veliko razpravljamo. Ne, eh, ne obstaja nesoglasje v zvezi s tem, da je to težavno, ampak eh, sprejeti je treba, da ne bo prva generacija eh, kolokacijskih centrov vsega tega dosegla. Mogoče se tudi niso dovolj osredotočali na to v prvih letih svojega obstoja. Ampak to je zdaj jasno na dnevnem redu kolokacijskih centrov in EIT-ja. Vsak kolokacijski centr mora vzpostaviti svojo trajnostno strategijo, s katero bodo odgovorili na določena vprašanja. No, naj se spet navežem na gospoda De Jonga. Katera je tista točka, pri kateri opredelimo, da ne gre več za dobro idejo, eh, če se zagotavlja več eh, evropskega denarja za eh, kolokacijske centre. Do katere mere je to dobro in eh, kdaj to ni več dobro. No, zdaj se vse več govori o tem tudi znotraj EIT-a. In to je tisto vprašanje, eh, ki je zelo težavno, ampak o katerem bi morali še več govoriti. Odprti moramo ostati za različna mnenja kdaj bo EIT dosegel tisto stopno vzdržnosti, eh, da se bo lahko eh, do neke mere financiral. Gospod Von je postavil tudi vprašanje, eh, na kaj pravzaprav mislimo, ko govorimo o pregledu pravne podlage. No, mislimo isto kot revizori, določeni vidiki, pri ustanovitvi EIT-ja so taki, da jih je treba ponovno pregledati. Prispevek EIT-ja ne bi smel biti več kot 25 odstotkov, eh, drugi viri morajo pa priti od drugod. V poročilu so avtori zapisali tudi, da ta določba sproža različne kreativne pomisleke na strani številnih ljudi. Predlaga se torej, da se to spremeni, da se pravna podlaga spremeni. Ampak preden bomo to naredili, moramo zadostno razmisliti o učinku vzvoda, ki ga bo to sprožilo. Evropsko financiranje za EIT je od začetka bilo tako, da bi sredstva iz EU pritegnila tudi druge vire financiranja. Morali pa bomo najti boljši način obravnavanja tega vprašanja in to bo vedno predmet zakonodajne spremembe. EIT in komisija sta že začela razmišljati tudi o drugih vidikih uredbe o EIT. To bo še treba proučiti. Komisija se je odzvala na zaključke iz tega poročila. Še nekaj formalnega bi povedal. Srednjeročen pregled EIT-ja eh, e bomo izvedli. Čakali bomo torej na izide tega pregleda. Eh, ni pa to nikakor pogoj za sprejem priporočil in pa poročila računskega sodišča. Mi se bomo odzvali na priporočila računskega sodišča tudi s pregledom pravne podlage EIT-ja in sicer bomo to naredili potem, ko bo zaključen srednjeročni pregled. Vse čas bomo ohranjali tudi sodelovanje z vsemi udeleženimi akteri. Vrnili se bomo tudi k vam v ta odbor in vam poročali. Gospa eh, predsednica, rad bi se odzval še na točko avtorjev, ko gre za eh, pregledno funkcijo komisije eh, DGE, ak tam jaz delam, se ukvarja s tem, torej s pristojnostjo nadzora. In o tem smo razpravljali tako z računskim sodiščem, kot tudi znotraj eh, našega generalnega direktorata. Izvorna ideja za EIT eh, gre v leto 2005, ko se je razmišljalo o ustanovitvi tega inštituta. Eh, imeli smo v mislih tudi MIT, torej inštitut iz Massachusettsa, In odločitev, ki je vodila do ustanovitve, je izhajala iz tega, da se tudi v Evropi zagotovi eh, tak inštitut. To odločitev je sprejel takratni komisar za eh, kulturo, izobraževanje in inovacije. Mm, določeni akteri menijo, da bi eh, bil ta inštitut lahko lociran drugje, da bi to prineslo pozitivne spremembe in da bi bilo treba ustvariti pozitivne povezave eh, med EIT in DGEAK, pa ne samo našim generalnim direktoratom, ampak tudi drugimi direktorati komisije. Po našem mnenju, obstaja zadostna mera integracije eh, pri načinu, kako komisija obravnava EIT in ta obravnava poteka na različne načine. EIT v Budimpešti se pogovarja z DGE-akom v Bruslju. Včasih eh, se mora povezati tudi z drugimi službami komisije in takrat DGE-ak vsega služi kot nek eh, posrednik, prek katerega lahko EIT dostopa do drugih služb komisije. Kolokacijski centri na svojih področjih eh, delovanja in v okviru svojih mandatov, naprimer imamo kolokacijski center za podnebje, potem za digitalne zadeve, imamo tudi nov kolokacijski centr za zdravje in vsi ti imajo svoje ločene povezave z različnimi službami komisije. Vsi so integrirani v politike komisije. Včasih se obrnejo tudi na nas, eh, ne pa vedno, kaj ti kolokacijski centri so vzpostavili že neposredne povezave tudi z eh, drugimi službami komisije, ki bolj neposredno zadevajo njihove mandate. naprimer, kolokacijski centr za podnebje je zelo povezan s službami komisije, ki so bile vključene v pripravo eh, vrha v Parizu, COP21. V tem primeru, naprimer, naš generalni direktorat ni bil vključen, kajti to ni bilo potrebno, ni bilo potrebno da se mi umešavamo v, njih, eh, v njihove razprave in pa tematske izmenjave mnen. Če kolokacijski centri naj odigrajo svojo vlogo pri oblikovanju politik komisije, potem morajo stiki potekati tudi na bolj neposreden način. No, mislim, da obstaja zadostna stopna integracije in povezanosti eh, Evropskega instituta za inovacije in tehnologije, tehnologijo z uh, službami komisije, akteri, eh, ki so vključeni, so povedali računskemu sodišču, kje so še pomankljivosti. Mi bomo delali na tej večji integraciji, večji povezanosti. Uh, in pa na načinu, kako EIT in kolokacijski centri lahko eh, eh, bolje prenašajo svoje dejavnosti v politike. Gospod Brenikmajer je omenil tudi skupino na visoki ravni, ki jo je vzpostavil komisar Navračič. Mogoče bi lahko povedal še nekaj o tej skupini. To je skupina eh, petih strokovnjakov ki jo je ustanovil komisar Navračič. Ti strokovnjaki imajo kratek mandat, z delom so začeli prejšnji mesec, naprimer, o komisarju Navračiču bodo pa poročali že jeseni. In osredotočali se bodo na podporo uh, vodilnemu organu EIT glede prihodne strategije za EIT. skupina je že proučila osnutek poročila računskega sodišča. Ukvarjali so se z glavnimi vprašanji, ne toliko s podrobnimi vprašanji delovanja EIT. To bodo še bolj podrobno pogledali in ta skupina bo pogledala, kakšna bi lahko strateška prihodnost EIT-ja. Pri tem se bodo navezali tudi na poročilo gospoda De Jonga ko govori o ponostavitvah eh, splošnih prizadevanj EIT-ja eh, prek vseh področji iz eh, programa Obzori 2020. Torej v tem kontekstu EIT deluje in ta skupina bo podala priporočila potem za prihodne delo EIT. Ta skupina poroča komisarju Navračiču in tudi vodilnemu odboru pri EIT. In če se vi, gospa predsednica, ali pa vaš odbor želite srečati z njimi, potem lahko to tudi organiziramo. Če sem izpustil kakšno vprašanje ali kakšno točko, ki so izpostavili člani in članice odbora, se upravičujem. Sajn, danke. Hvala, gospod Brenikmaja. Ob koncu lahko ste tudi kratki. Ja, indeed, Hvala. Zelo kratek bom v svojih eh, odgovorih. Mislim, da smo imeli zelo dobro razpravo o vsebini tega poročila in o delovanju EIT v povezavi s kolokacijskimi centri. Gospod De Jong je omenil zelo pomembno vprašanje in sicer eh, razliko med po eni strani raziskavami in pa podporo za raziskave, po drugi strani pa tem, da se uh, krepijo in spodbujajo inovacije v Evropi. To je namreč namen kolokacijskih centrov. Zelo preprosto lahko uh, rečemo, da, kolo, da se mora kolo vrteti naprej in EIT mora to kolo zagnati. Ko pa se bo kolo vrtelo, uh, potem se mora vrteti na trajnosten, vzdržen način. Torej, da prispevek Evrope ne bo več potreben, da se bo kolo vrtelo samo od sebe. Gospod Von je izpostavil tudi zelo pomembno vprašanje in sicer učinkovitost različnih modelov financiranja za agencije. Mislim, da lahko gospoda Vona pomirimo z napovedjo, da bo sodišče pozorno na te različne sisteme in modele financiranja, v povezavi z EIT. Mi se zauzemamo za financiranje, ki eh, temeli na eh, projektih sodelovanja in tudi na večletnem financiranju z določenimi mejniki. V primerjavi z drugimi agencijami eh, bomo lahko, ko bo taka primerjava na voljo, bomo lahko vedeli veliko več. povezava med neporadnimi sredstvi in pa uh, naročili in pa razpisi uh, mora biti tudi zelo jasna. Potem, gospa Gresle, vi ste omenili povezavo med DGE-ak uh, eh, in drugimi generalnimi direktorati. Komisija je to pokomentirala, rekli so, da obstaja sodelovanje med EAKom in. Eh, generalnimi eh, direktorati. Mislim, da se zunani svet ne zaveda dovolj to vrstnega sodelovanja in morali bi jasno povedati, da to sodelovanje obstaja in da je eh, zelo konkretno. Inovacijski svet je bil napovedan. Eh, strani Generalnega direktorata za raziskave. In mislim, da bi komisija morala tukaj stvari bolje pojasniti, torej, da to delo in sodelovanje obstajata. Komisija je omenila tudi skupino na visoki ravni in kot navdih za njihovo delo bi rad ponovil, da obstajajo učinki z voda, ti še niso dovolj jasni. Nekaj partnerstev, ki jih je komisija vzpostavila, bo doseglo finančno vzdržnost, ampak e, zato potrebujemo več kot samo e, prijazne besede za naše poročilo, potrebujemo tudi konkretne dejavnosti zato, da bo EIT deloval tako, kot je bil zasnovan. Potrebujemo torej dejanja, ne samo eh, besede. S tem pa bi tudi zaključil. Hvala za pozornost. Hvala. Poročevalec Denis de Jong. Bom zelo krate, gospa predsednica. Mislim, da je to bila zelo dragocena razprava in Eh, kolega Von in tudi drugi eh, so omenili zadeve, ki jih bom vključil v delovnik dokument. Ampak v glavnem mislim, da soglašamo, da, je potrebno, da so potrebne izboljšanja za IIT e e in da ta zadeva še ni popolna. Hvala lepa. S tem smo končali to točko na dnevnem redu in bomo takoj dalevali, nadaljevali z naslednjo. In sicer je to osma točka, posebno poročilo 10.2016, ki je bilo predstavljeno šele včeraj o postopku v zvezi s čezmirnim primankljajem v okviru gospodarske in monetarne unije. Gre za šestorček, dvojček pristojen član sodišče gospod Cvikl, gospod Hejs pa eh, je pristojen v odboru, zato gospod Cvikl, beseda je vaša. Eh, Gospa predsednica, gospod poročevalec, eh, kolegice in kolegi, dragi poslanke in poslanci, hvala najprej za to, da lahko postavim predstavim to poročilo potem, ko je bilo včeraj šele objavljeno. Želim Eh, povziti naše ugotovitve in predstaviti priporočila. V tem poročilu, ki se imenuje nadaljne izboljšave za zagotavljanje učinkovitega izvajanja postopkov v zvezi s čezmernim primankljajem, ugotavljamo, da Evropska komisija ni dovolj stroga pri izvajanju postopka v zvezi s čezmernim prikljajem. Um, In cilj je predvsem, da se zagotovi stabilnost financ. In eh, komisija policija ne gre dovolj dobro pri, dovolj daleč pri nadzoru, temveč se, ust, se ustavlja predvsem pri formalnih vidikih tega postopka in tritič, medtem ko so pozitivni znaki, Eh, zato, da bi se izboljšal ta postopek, eh, ugotavljamo, da, učin, da komisija ni dovolj učinkovita pri zbiranju zanesljivih podatkov v državah članicah in da se ta postopek ne izvaja dosledno. V poročilu analiziramo proces validacije statističnih podatkov, ki jih zagotavljajo države članice, postopek priprave. Um, Eh, odluč, odločitve komisije in postopek nadzora. Torej mi ne govorimo o eh, pragovih, eh, ki so bili sprejeti, to ni niš mandat, temveč osredotočamo se na izvajanje politike, ki je bila sprejeta strani komisije. In zato si moramo najprej ogledati, ali imamo dobre podatke, dobre analize, ki jih zagotavlja Eurostat na osnovi podatkov, ki jih posredujo države članice in tudi pristojen generalni direktorat. Komisija um, ocenjuje kakovost podatkov na osnovi um, celobitih eh, uh, smernic, ki jih je zato pripravila in um, tudi ob uporabi ustrezne metodologije, vendar so uh, pomankljivosti, predvsem pri oceni statističnih podatkov. Um, torej, analiza temelji na podatkih, ki niso vedno popolni in razen tega e, tudi države članice nimajo ustreznih nadzornih sistemov za um, preverjanje zanesljivosti podatkov. Ključni vidik e, postopka ocene je ta, da potrebujemo večje, še večjo jasnost in preglednost. Različne reforme so povečale kompleksnost postopka analize in zato je težko spostaviti um, povezavo med analizo in rezultatom. Torej, ali je fiskalni ukrep samo začasni ukrep in kako kvalificirati tak ukrep. Kar zadeva um, ustrezen, primeren nadzor, menimo, da eh, tudi pri ekonomskih analizah ni eh, dovolj zanesljivosti, poda, predvsem eh, ni dovolj zanesljivih podatkov in to je posebej kritično pri zelo zadolženih državah. Eh, možno bi to bilo izboljšati. Eh, um, nadzor in spremljanje strani komisije temelji na kompleksnih pravilih, na pomankanju transparentnosti in eh, tudi na tem, da strukturne reforme se ne izvajajo e, dosledno. Um, seveda je treba izboljšati proračunsko disciplino, ampak um, ta um, postopek EDP se ni izkazal kot e, zadovoljivega. Uh, in tudi ni privedel do potrebnih strukturnih reform. Kaj si torej želimo v prihodnosti? Predvsem si želimo, da bi komisija izboljšala kredibilnost tega postopka. V tem kontekstu smo pripravili nekaj priporočil, ki eh, mislimo, da bodo izboljšali postopek. Gre, eh, torej nanašajo se na pristojne generalne direktorate. Želimo eh, boljšo oceno statističnih podatkov, kaj te to je temelj vsega. In želimo večjo transparentnost transparentnost eh, in pri analizi in tudi izvajanje um, odločitev, ki so bile sprejete. Komisija mora uporabiti svoje pristojnosti. Seveda je treba um, poglobiti sodelovanje z državami članicami, predvsem s fiskalnimi sveti. In razen tega si želimo Eh, tudi boljšo usklajevanje med različnimi mehanizmi spremljanja in nadzora. Komisija igra vitalno vlogo pri zagotavljanju, da eh, postopek za čezmirni primankljaj deluje kot naj bi. Vendar doslej um, se pravila, ki so bila sprijeta, ne uporabljajo dosledno. Hvala. Hvala. Sedaj pa dobi besedo gospod Hajs, ki je naš poročevalec. Uh, Hvala. Hvala eh, računskemu sodišču za to posebno poročilo. Eh, to je torej eh, zadnjo poročilo v zvezi s tem in mislim, da je to zelo pomembna zadeva. In način, kako eh, računsko sodišče obravnava to zadevo in tudi kako eh, komisija ocenjuje postopek v zvezi s čezmirnim primankljajem, se moramo zavedati, da je to del nove arhitekture in um, evropski državljani so se odločili za to. Na Irskem smo imeli poseben referendum o tem, e, torej gre za novo fiskalno pravilo in tudi druge države so sprejeli podobne ukrepe. Ljudje si želijo, da bi e, pravila igra, e, veljala za vse in ta pravila morajo biti jasna. In ta nova arhitektura To je treba zaščititi. Zakaj? Ker če pridejo države v um, primankljaj, eh, potem so najrevnejši najbolj prizadeti. Um, um, in zagotoviti moramo, da bodo ta pravila izvajana, predvsem, da se podpre najbolj revne ljudi, ne pa tiste, ki lahko eh, skrbijo zase. Eh, nekatere države so bile v tem postopku, tudi moja. Mi smo bili, imeli velik primankljaj 11,3 odstotka in smo to morali eh, zmanjšati na 3 odstotke. To je bil seveda velik izziv in zdi se mi, da je predvsem z vidika arhitekture to pomemben ukrep pokrib želim izpostaviti tri področja in sicer integriteto sistema. Ta pravila morajo veljati za velike države in za majhne države, ne glede na velikost države članice. Pravila morajo veljati za vse in to se v preteklosti ni vedno dogajalo, predvsem eh, Eh, v prvi fazi eh, pakta za stabilnost in rast. Razen tega morajo biti pravila pregledna, meriti moramo isto in zagotoviti, da bodo podatki povsod po Evropi ista, da bomo eh, lahko zaupali tem podatkom eh, v Eurostatu in tudi v državah članicah. Postop države, ki so v tem postopku in tudi države, ki imajo nižji um, um, primankljaj od 3 odstotkov, mogoče različno ocenjujejo gospodarsko rast in moramo to razumeti in moramo poskrbeti za ukrepe na področju obdavčitve, na področju rasti, tako da bomo spodbujali rast in da bo uh, do ustvarjanja delovna mesta in da, bo pobran, da, eh, da bodo pobrani davki. In seveda morajo države članice imeti občutek, da to delajo zaradi izboljšanja lastne fiskalne pozicije, ne pa kot nekaj, kar je bilo usiljeno od zgoraj. To, kar je ključnega pomena, da se pravila upoštevajo, velike države članice eh, v preteklosti tega niso upoštevale. Naprimer, če pomislimo na situacijo pred desetimi leti, velike države članice morajo, eh, torej sedaj se ne morejo izogniti spoštovanju teh pravil, potem 3 odstotki in 60 odstotkov um, moramo upoštevati predvsem tudi nove ekonomske in strukturne ukrepe za izboljšanje fiskalne situacije v državah članicah. In tretjič, to, kar poskušamo delati tu, je predvsem konvergenca in to ni pomembno samo za vsako od držav članic, temveč to je pomembno tudi za uh, skupnost, kaj ti če nastanejo težave v eni državi, to, se lahko to prelije tudi na druga. In zato moramo odpraviti neravnovesja, ki so tudi eh, rezultat eh, napak iz zadnjih 15 let. Razen tega moramo reči, da EDP se ne nanaša samo na primankljaj, temveč na zadolženost. Mi smo celina z velikimi dolgobi, predvsem po krizi 2008. In zato moramo znižati eh, raven javnega dolga, dolga, ki je še vedno preveč visoka in to uh, je tudi omenjeno v poročilu. E, torej, če poskušaš, e, poskušaš um, znižati um, um, raven zadolžitve, lahko uh, seveda um, spodbujaš rast, lahko zvišaš davke. Um, in države, ki so v velikih težavah, kot naprimer moja, morajo dobiti podporo um, strani Evropske unije, tako da bomo zagotovili večjo rast. Um, kaj ti drug način je pač zvišanje davkov oziroma znižanje izdatkov. Um, na vsak način pozdravljam to poročilo računskega sodišča. Prav je, da so ocenili, kako komisija eh, uporablja svoja sredstva, zato potrebujemo večjo preglednost in predvsem tudi soglasje glede verodostojnosti podot podatkov, ki jih posredujejo države članice in tu se mogoče ne strinjam s sodiščem. Mislim, da je treba ocene držav razkriti tudi javno. Eh, sodišče sicer pravi, da so to tudi politično občutljivi podatki in da bi tudi skupni odbor, ampak skupni odbor eh, v parlamentu bi si to lahko ogledal, ampak jaz pravzaprav ne vidim nobenega razloga, zakaj eh, teh ocen komisije in držav članic ne bi bile sklidi v celoti. Razen tega sprašujem, ali ima komisija dovolj osebja, v državah članicah za pravilno oceno ali je eh, ali ta postopek EDP vodi do rezultatov, ki smo si jih zastavili. Torej, na vsak način potrebujemo EDP-je, ki so specifični za posamezne države in V svojem poročilju pravim, da moramo najti neko pravilo za nacionalne fiskalne svete. Tudi to je del nove arhitekture. Pri nas imamo sedaj tak fiskalni svet, tudi v nekaterih drugih državah in um, treba je sodelovati preko tega Evropskega fiskalnega odbora. Torej ne gre samo za zmanjšanje primankljaja, temveč tudi za zmanjšanje eh, zadolžitve. In v svojem poročilu tudi pravim, da potrebujemo dovolj fleksibilnosti. Eh, pri eh, uporabi pravil IDP-ja v okviru pakta za stabilnost in rast, kajti zavidati se moramo, da lahko pride do nepričakovanih dogodkov v makroekonomskem dogajanju. In Zato je potrebna ta fleksibilnost. Niso vse ekonomije enake. Velika je raznolikost med sredozemsko ekonomijo v severni Evropi, nekatere države so bolj usmirjene v izvoz. Da to razumemo, potrebujemo fleksibilnost, ne pri pravilih, temveč pri izvajanju eh, tega postopka EDP in komisija mora zagotoviti, da bo izvajanje pravil IDP-ja tudi v skladu s strukturnimi ukrepi iz evropskega semestra. Rezultat eh, so potem eh, je to, da um, priporočila iz Evropskega semestra niso bila spoštovana in tudi Evropski parlament tega ni nadziral. Premalo smo se očili iz dobrih praks in Če bo tudi komisija se posvetila temu in poskusila rešiti ta problem, mislim, da bomo dosegli rezultat. Te. Hvala, to je res veliko gradbišče. Prisrčno pozdravljam člane odbora za ekonomske in monetarne zadine, zadeve. Sedaj pa dobi besedo kolegica Ajala Sender. Gracias, presidenta. Sí, eh, yo también, digamos, eh, le agradezco que haya invitado a lo... Hvala, gospa predsednica. Tudi se želim prisrčno zahvaliti eh, za povabilo na to sejo. Hvala gospodu Hejsu za njegove zelo jasne besede. On je natančno navedel, Eh, pomembne točke in računsko sodišče nam pri teh prvih korakih pomaka, ko gre za oceno inštrumentov za boljše upravljanje v eh, kriznih časih, v času krize, ki je dosegla tak obseg, da nas je zajela vse. Eh, seveda sem med prvimi, ki lahko rečem, eh, da smo se mnogo naučili iz tega poročila. Tudi iz poročila, ki je del teh instrumentov in ki je tudi del učenja. In to učenje naj nas pripelje k preprečevanju eh, problemov v prihodnosti. Predstavnik Eh, računskega sodišča bi prosila tudi še do, za dodatne elemente. Doživeli smo finančno krizno, krizo, vendar se eh, trenutno soočamo tudi s eh, begunsko krizo. In kje bi tu videli možnost, videli možnost da um, zakoličimo um, evropski okvir kot nekaj dinamičnega. To mora biti seveda opremljeno tudi z osebjem in seveda je možno pri tem um, um, oblikovati posamezne skupine, tako rekoč celice, ki se potem ukvarjajo uh, z bojem proti krizi. Ampak včasih uh, krize vnaprej ne prepoznaš, temveč leko je že izbruhnila in potem uh, se šele zače, začnemo odzivati na to. Po moje, uh, je treba upra postaviti vprašanje v računskem sodišču. Poročilo, ki ste ga torej pripravili, ali lahko ta priporočila razumemo tako, da naj evropske inštitucije da evropske inštitucije niso eh, reagirale na začetku krize ali da je prepozno, če se um, odzovemo na začetku krize z določenimi celicami, temveč da moramo biti dejavni že prej, da moramo odkriti določena dogajanja že prej. To seveda um, pomeni, um, to je seveda velik zalogaj, ampak kako to fleksibilno eh, zastaviti, tako da bomo v teh velikih krizah se odzvali pravočasno in predvsem tudi fleksibilno. Sej eh, je to povezano tudi z institucionalizacijo Evrope. Imam pa tudi vprašanje za komisijo. Eh, borili smo, smo se deficitu proti primankljaju. Eh, vzroki za to so bili zelo različni in strinjam se s tem, da se je treba odzvati na različen način, če so vzroki različni. Probleme, eh, ki so bili eh, vir, eh, s temi problemi se je treba spopasti na različen način. Pri nas je bilo drugače kot v državi gospoda Hejsa torej sedaj nekaj o postopku v zvezi s čezmirnim primankljajem. Čezmirni primankljaj seveda povzroča velike težave. V Evropski uniji, kjer smo vsi povezani in finančna kriza je to jasno pokazala, ali ni eh, tudi nekega postopka proti prekomirnim presežkom. Saj imamo tudi nekatere države, kjer eh, se to dogaja, kjer imajo prekomirne presežke in to je ravno tako nevarno kot prekomirna zadolžitev. Kajti tako Eh, zabredemo v neko nemogočo situacijo in to vidimo vsak dan, ali imamo kak postopek, ali je komisija kaj predvidela, kak postopek v primeru čezmirnega presiška. V svojem poročilu, ki ga bomo obravnavali jutri, bom to zahtevala. Kaj ti mislim, da je eno od naših problemov ta, da v naši skupnosti tisti, ki ki imajo uh, določen način, um, torej ki izvajo določene postopke, ki uh, so tudi zgodovinsko utemeljeni, spravljajo celotno skupnost v nevarnost in to velja tako za prekomirni primankljaj, kot tudi za prekomirni presežek. Ponavadi se presežek predstavlja kot nekaj pozitivnega, ampak pravzaprav to ne paše, to ne, uh, se ne. Uh, ne ni dobro za našo skupnost in č, ni prav, če rečemo, da je prekomirni presežek nekaj dobrega. Ogledati se moramo, kako ravnati s tem ali predvideti kak postopek in tudi računsko sodišče mora to oceniti in eh, po potrebi pri, eh, predvideti tak postopek, kolega Ivan. Hvala lepa. Uh, punctez foarte scurt câteva lucruri care. Na kratko bi rad izpostavil nekaj vidikov, ki se mi zdijo še prav posebej pomembni. Najprej naj povem, da je izjemno pomembna preglednost. Zelo pomembno je, da so poročila, ki jih komisija pripravi po pogovorih z državami članicami, predstavljena tudi Evropskemu parlamentu. Natančno je potrebno vedeti, v eh, kateri fazi se nahaja posamezna država članica, ko gre eh, za presežen dolg. Pravila, ki jih uporablja Evropska komisija, niso jasna za vse. mislim, da bi morala komisija še naprej uh, upoštevati nacionalne in pa uh, evropske davčne nasvete v tem postopku. Po mojem mnenju je ta postopek uh, dober postopek. Zmanjšanje dolga držav članic koristi gospodarskemu razvoju, še prav posebej trajnostnemu razvoju. Vendar pa eh, ne moramo teh ciljev doseči za vsako ceno. Pretirana varčnost je močno upočasnila gospodarstvo Evropske unije in pa posameznih držav članic. Zato eh, mislim, eh, da je potrebno ta eh, postopek nekoliko podaljšati. Ne moremo tudi metati denarja skozi okno. In uh, upati, da se bo na ta način uh, izboljšala javna potrošnja in pa, da bomo na ta način dosegli gospodarsko rast. S tem se ne morem strinjati. Mislim, da potrebujemo več eh, preglednosti, ko gre za oceno realne situacije v vseh držav članicah Evropske unije. Kajti ta postopek je namenjen državam članicam, namenjen je pomoči državam članicam pri izhodu iz krize, pri upravljanju nacionalnega proračuna in nacionalnih izdatkov. Mislim, da v Evropski uniji ne moremo govoriti o enotni situaciji, kajti imamo 28 različnih eh, sistemov. Obstajajo razlike tudi med eh, regijami in eh, tudi med državami članicami, ki imajo podobno gospodarstvo. In v tem postopku presežnega dolga potrebujemo ustrezno prožnost – vsako državo članico je potrebno oceniti ločeno. In Evropski parlament mora igrati ključno vlogo v tem postopku. V zaključek eh, najčestitam poročevalcu in eh, najčestitam za rezultate eh, te revizije. Mislim, da so ti rezultati izjemno koristni za naše prihodnje delo. Gospod Luki. Hvala die bisherigen Worte. Torej, dosedanje prispevki so se osredotočili na gospodarsko-politično eh, razsižnost eh, čezmernih primankljajev in postopkov v zvezi s tem. Opozorjeno je bilo, kako smo ravnali s čezmernim primankljajem v finančni krizi, kako ravnati s tem, eh, koliko fleksibilnosti ali rigidnosti potrebujemo, ali naj bi za državne izdatke predvideli zmanjšanje ali naj bi izdajali več denarja, ampak to pravzaprav ni predmet eh, poročila eh, računskega sodišča, ki nam je bilo predloženo, temveč eh, za to, to, za kar gre, je, da očitno prihaja do um, primankljaja do napak pri izvajanju postopka v zvezi s čezmernim primankljajem, torej formalne napake, Eh, napake pri izvajanju in komisija je pristojna za to in to, kar slišimo, mora biti šokantno. Naprimer, um, podatkovne baze eh, niso nesporne, ne preverja se, ali so, eh, kako, ali so podatki kakovostni, ali so konsistentni, dokumentacija postopka je nezadostna in veliko uh, hudih očitkov smo slišali um, v zvezi z načinom, uh, kako komisija izvaja pravila, ki jih je sprejel parlament. In iz tega sledi vprašanje, ali pravila, ki jih je sprejel parlament, ali so ta pravila bila oblikovana tako, da so pametna, izvedljiva in pregledna in da se jih da izvajati strani komisije um, um, na sprejemljiv način ali pa smo pravzaprav uh, vzpostavili pravila, ki so preveč uh, kompleksna v okviru postopkov v zvezi s čezmernim primankljajem ali sploh uh, European Economic Governance v okviru tega gospodarskega upravljanja ali pa je mogoče razlog za alarmantni izvid računskega sodišča uh, ta, da izvajanje pravil ni možno, da temu enostavno nismo kos, ne da bi komisija morala sprejeti samovoljne odločitve z ozirom na podatke, ki se uporabljajo in tudi metodiko, ki se uporablja. In da ta metodika ni, potem je ni možno dokumentirati tako izdatno, da bi mu bilo možno ugotoviti, ali je bil postopek izveden na ustrezen način ali ne. Predstavnik računskega sodišča je med drugim povedal, da komisija uporablja metodiko, ki je zelo razširjena. Jaz sem prej bil um, um, doma v znanosti in če slišim eh, široko uporabljen, kaj to pomeni, kako široko uporabljeno je to, v katerih krogih se uporablja ta metodologija, v znanosti skoraj nič ni. Um, široko razširjena vsaka metodika, vsako metodiko se kritizira, se izboljšuje. In vprašanje, ki ga postavljam računskemu sodišču, je zato to ali ne bi morali postaviti pod vprašaj metodiko, ki se uporablja. Če je ta metodika, pa je eh, zelo razširjena, ali to že pomeni, da je dobra metodika, ali so mogoče druge metode in zakaj se je komisija odločila za določeno metodo, eh, kaj pravi znanost o eh, tem, kako dobra je metodika, ki jo uporablja komisija. Torej, takšno vprašanje je treba po moje postaviti skupaj tudi z vprašanji, ki jih je mm, tu omenil predstavnik računskega sodišča. Naprimer, kaj pomeni, če uh, govorimo o enkratnih ukrepih, one-off measures ali da dopolnim, kaj pomeni deficit, ki je prečiš, strukturno prečiščen, kako lahko ugotovimo, kaj je strukturno in kaj ni strukturno in koliko samovolje je v takih odločitvah, kako dobro je dokumentirano, kako se ugotavljajo strukturni deficiti in kako dobro je eh, dokumentirano, da gre res za strukturno strukturni problem ali pa da gre mogoče le za odločitve, ki niso zelo pregledne in ki lahko vodijo do tega, da se ustvari napačna slika o položaju. Moje načelno vprašanje je, z ozirom na izvid eh, računskega sodišča, moramo eh, kot Evropski parlament, ali smo kot Evropski parlament dali komisiji nalogo, ki je sploh ni možno izvesti na um, zadovoljiv način, kajti od komisije se zahteva toliko, da je to možno izvesti samo netransparentno in da tudi podatkov ni možno oceniti ustrezno. In če je temu tako, se moramo vprašati, če bi bilo dobro, da kot parlament poenostavimo ta pravila, kolega Flanagan, prosim. Hvala. To je zelo zanimivo. Želel sem se samo odzvati na komentar kolega pred mano, kar zadeva proračunski presižek. Veliko se govori o e, kršitvah v zvezi z primankljajem, ampak treba je se posvetiti tudi presižku. In e, torej, kaj je s tem presižkom in s postopkom v zvezi s tem? Ehm, na spletni strani parlamenta eh, piše, da Eh, so strukturno opredeljene meje za primankljaje in presežke. Vendar o postopju v zvezi s presežki se ne govori. Ali bi lahko komisija mi malo pojasnila, kako so zaskrbljeni zaradi presežkov ali se s tem sploh ukvarjajo? Kaj ti, če iščemo informacijo v zvezi s tem na spletni strani, potem skoraj nič ne najdemo o tem ali so samo države, kot je Irska, eh, ki imajo primankljaj in ki jih je treba malo eh, tepsti, ali pa so tudi države, kot je Nemčija, ki s presežki ustvarja probleme. Um, ampak ali se bomo res ukvarjali samo s primankljaji, na ostalo pa bomo pozabili in kako zelo ste zaskrbljeni zaradi presežkov sprašujem komisijo. Tudi sama želim povedati nekaj. Najbolj razširjena metoda je ta, eh, da rečemo, to smo delali že vedno tako. Želim postaviti vprašanje obima predstavnikoma komisije. Ali lahko obljubita, da velike in enake države v postopku eh, v zvezi s čezmernim primankljajem obravnavajo enako. Kaj ti v zvezi s Franciji pravi poročilo, da ne vimo, zakaj so bile sprejitve take odločitve in ne drugačne? To je zelo enostavno vprašanje in želim si tudi preprost odgovor. Gospod Berido Kapelot z Eurostata bo odgovarjal in gospod Pink iz Ekvina če sem masakrirala imena, se eh, opravičujem, kdo od obih eh, želi začeti, prosim. Mogoče bi začel jaz, eh, kajti mislim, da se je večina vprašanj nanašala na presežen primankljaj. Rad bi se zahvalil za to priložnost, eh, da eh, predstavim eh, stališče našega generalnega direktorata. Zahvaljujem se tudi poročevalcu za to zelo dobro poročilo, ki ga je pripravil v tako kratkem času. Naj spregovorimo o vprašanju, ki ste ga ravno kar zastavili vi, predsedojoča ali komisija uporablja eh, svoja pravila na nepristranski način, eh, da velja enako pravila za male in velike države članice. Ja, lahko vam zagotovim, da si za to prizadevamo in veliko tehničnih eh, pojasnil je v naših poročilih izražamo svojo zaskrbljenost glede Francije, pa tudi glede malih držav. Torej, počnemo vse, kar je v naši moči, da bi eh, zagotovili ustrezne odgovore. Torej, mislim, eh, da na ravni komisije ne razlikujemo med velikimi in malimi državami. Postopek ki traja že 13 let, zadeva neko veliko državo, ampak odločitve so bile sprejete na ravni sveta. To želim poudariti. In Evropska komisija skuša nepristransko eh, izvajati eh, zakone. No, najprej govorimo o problemih, s katerimi se srečujemo, potem pa bom spregovoril o priporočilih računskega sodišča. In morda bom zagotovil tudi nekaj odgovorov vprašanj, na vprašanja poslancev. Poročilo uh, predstavlja pomemben upogled v naše delo. Gre za prilagajanje v eh, davčnem okviru in za eh, vključitev te prilagodljivosti v izvajanje tega okvira. Naše izkušnje in že zelo eh, dolgo delujem na tem področju, sodeloval sem tudi pri pogajanjih o šestorčku. Moje izkušnje kažejo, da gre za nekakšen trikotnik eh, možnosti. Ne moremo si hkrati prizadevati za tri cilje - enostavnost, predvidljivost in prilagodljivost. Eh, pravila so lahko zelo preprosta, ampak ta pravila številne bolj avtoritativne osebe eh, zaznamujejo eh, kot eh, neumna. In vedno je potrebno nekoliko popustiti na enem področju. Predvidljivost z prilagodljivostjo, če povežeš ta dva faktorja, potem postane se skupaj predvsej bolj zapleteno. In to je mogoče najpomembnejše. Vse skupaj ne bi imelo smisla, če ne bi bila mogoča prisoja makroekonomske in proračunske situacije. Izkušnja Irske, eh, ki jo je navedel eh, poročevalec, pa tudi eh, izkušnje drugih držav, kaže, kako zelo pomembna je zdrava presoja. Zdrava presoja je, specifične situacije v uh, obravnavanih državah. To pa ne pomeni, da nismo dovolj strogi. Vzpostavitev nadnacionalnega okvira davčnih pravil seveda tudi povzroča probleme. Nimamo torej eh, idealnega odgovora, in se tudi ne pretvarjamo, da ga imamo, vendar pa za našim delom nadaljujemo. Poročilo Evropskega računskega sodišča govori eh, o različnih eh, temah, ampak sedaj bom eh, prešel na priporočila, kajti to je mogoče najpomembnejša tema tukaj danes. Naj vam povem, eh, da eh, so vsa priporočila Evropskega računskega sodišča izjemno pomembna in prizadevali si bomo na vseh teh področjih. Tudi, če ne moremo povsem eh, sprejeti priporočil, to ne pomeni, da se načeloma ne strinjamo z Evropskim računskim sodiščem. Gre bolj za zaskrbljenost eh, o pravnih ali pa nepričakovanih eh, posledicah izvajanja teh priporočil. Evropska komisija tudi ne čaka na poročilo Evropskega računskega sodišča, da bi sprejela ukrepe na različnih področjih. Recimo, preglednost vprašanje, ki eh, ga je izpostavilo Evropsko računsko sodišče. Seveda želimo izboljšanje situacije. Od leta 2014 je Evropska komisija ne le predstavila operativni učbenik za izvajanje pravil, ampak je z državami članicami delila tudi natančne izračune, ki so temelj našega izračuna. Pred kratkim smo eh, te izračune predstavili tudi eh, nacionalnim davčnim svetom. To je izpostavilo tudi sodišče v svojem prispevku in poleg tega so o tem govorili tudi številni poslanci. Poleg tega je bilo v poročilu zapisano, da mora biti ta postopek eh, presežnega dolga bolj osredotočen. V zadnjem poročilu, ki smo ga predstavili, smo predstavili uh, izjemno podrobno analizo gospodarske situacije, kar je nekako odgovor na to vprašanje. Naš uh, skupek pravil se je spremenil z šestorčkom, zaradi tega, da bi se bolj osredotočili na znižanje dolga. in to ima seveda tudi vpliv na izvajanje svežna. Na tem področju si vsekakor prizadevamo. EDP upošteva vse kriterije, kot je zapisalo tudi sodišče, vendar pa ne smemo pozabiti, da je javni dolg rezultat s katerim se države članice ne morejo soočiti z neposrednimi ukrepi. Potrebno je upoštevati tudi različne gospodarske dejavnike, ki so izven nadzora držav članic. Poleg tega gre tudi eh, za eh, kombinacijo različnih okoliščin, ki negativno vplivajo na eh, znižanje dolga. Strukturne reforme Mislim, da se naše mnenja z sodiščem ne razhajajo glede pomena eh, te teme, ampak bolj glede instrumentov. Še naprej menimo, da Evropski semester predstavlja ustrezen okvir za nadzor izvajanja strukturnih reform, tudi ko gre za poročila državim članicam v eh, okviru postopka presežnega dolga. Zaskrbljeni smo. da če bi uporabili eh, ta postopek za izvajanje strukturnih reform, potem bi prišlo do davčnega prilagajanja in mi smo proti temu, kajti to bi vodilo v veliko eh, zmešnjavo. Poročanje o obveznostih držav članic, to je naslednja tema, Strinjamo se, eh, da je situacija na tem področju manj kot eh, zadovoljiva, potrebujemo okrepitev in zaskrbljeni. Okrepitev tega področja in zaskrbljeni smo tudi glede instrumentov, ki so na voljo. Sprašujemo se, ali bi bil uh, postopek uh, kršitve primeren postopek v okviru eh, postopka eh, presežnega primankljaja. In na zadnje še sankcije. Naj povsem jasno povem, da Evropska komisija namerava spoštovati določila zakona in ta določila so izjemno zavezujoča. Če priporočila nismo sprejeli, je to zaradi tega, ker smo menili, da vsebinsko ta priporočila ne prinašajo nič, kar ne bi bilo zapisano že v zakonu. Lahko bi izgledalo, kot da Evropska komisija teh določil doslej ni izvajala, kar pa verjamemo, da ni res. Če dovolite, naj spregovorim še o nekaterih točkah, ki so bile izpostavljene v različnih prispevkih, vključitev Evropskega parlamenta. Določila in bil sem uh, udeležen v pogajanjih tudi na zahtevo Evropskega parlamenta o, o členu 2 in Evropski parlament ima možnost, eh, da pozove Evropsko komisijo predsednika Euroskupine, da poroča uh, o eh, situaciji. Mogoče bi lahko parlament uh, ta postopek večkrat uporabil. Evropska komisija vam je vedno na voljo, vedno lahko predstavimo svoje stališče glede različnih postopkov. Vključitev davčnega sveta. Prej sem govoril o izmenjavi informacij naj poudarim, da kar zadeva pravni mandat, da se ta nanaša na nadzor spoštovanja nacionalnih pravil. Torej, izjemno jasno je potrebno razdeliti pristojnosti davčnega sveta in pa Evropske komisije. Tudi, če je bil ta svet vzpostavljen za evropsko zakonodajo. Evropsko računsko sodišče Je samo zapisala, da so določeni problemi mogoče povezani z nezadostnimi veri. To je problem, ki ne bo kar takoj izginil, kajti Evropska komisija je pod pritiskom, da zmanjša svoje izdatke, eh, skušamo eh, kar najbolj učinkovito uporabljati sredstva, ki so nam na voljo, ampak ne bom vam prikrival, da eh, do problemov prihaja in da bo lahko do problemov prihajalo tudi v prihodnosti. presežek eh, oziroma prevelik presežek. Eh, Evropska komisija se eh, ukvarja z presežnim primankljajem, nacionalnim primankljajem. Če pa se odmaknemo od tega pogleda eh, na eh, presežek in primankljaj z eh, vidika nacionalne vlade in pogledamo na to z vidika celotnega gospodarstva, potem je potrebno povdariti, da je bil sprejet šestorček, cela vrsta pravil povezanih z makroekonomskim ravnovesjem. In uh, to se nanaša tudi na presežek na ravni makrogospodarstva. S tem bom zaključil, tako da bo lahko spregovoril tudi moj kolega Eduardo, uh, eh, ki bo spregovoril bolj o statistiki. Okay Jaz bom kratek in Začel bom z vprašanjem, ki ga je zastavila predsedujoča. Če vse države obravnavamo enako, lahko vam zagotovim, da to vsekakor počnemo. Vsekakor vse države obravnavamo enakopravno. Govora je bilo tudi o, o, o integriteti sistema, o enakih pravilih za vse in o preglednih eh, pravilih. Eh, kar zadeva podatke, ki se uporabljajo v postopku presežnega premankljaja, imamo zelo jasna pravila in ta pravila uporabljamo, eh, uporabljamo pravno podlago in seveda države obravnavamo eh, enakopravno. Kar zadeva davčne številke za leto 2015, naj vam povem, da smo te številke objavili in prosim, da si jih ogledate zbiranje podatkov. Analiza Evropskega računskega sodišča pravi, da bi lahko na določenih področjih kakovost eh, še izboljšali. Še prav posebej na področju dokumentacije in zagotavljanja preglednosti. Na področju preglednosti povsem sledimo eh, pristopu Eurostata, ničesar eh, nimamo v predalih, vse objavimo eh, na spletni strani, orišemo metodologijo, objavimo podatke in seveda razumemo, da Evropsko računsko sodišče želi, da bi zapisnike hitreje objavili ampak na spletni strani objavljamo praktično vse, tudi na svete eh, državam članicam, razen če imajo države članice posebne razloge eh, za to, da zaprosijo, da teh podatkov ne objavimo. V reviziji je predlagano, da objavimo tudi eh, pisma, glede katerih nismo dosegli soglasja, gre za občutljive informacije glede trgovinskih vprašanj in tako naprej potrebujemo postopek, ki bo omogočil zagotavljanje te večje preglednosti. Eh, vedno lahko sicer eh, stvari še izboljšamo, ampak eh, imamo ustrezne notranje postopke za zagotavljanje kakovosti našega dela. In to je tudi v skladu z našimi cilji. Poročilo sodišča pravi, eh, da potrebujemo več neposrednih analiz eh, sistema nadzora v državah članicah. S tem se vsekakor strinjamo. Ampak eh, zavedati se moramo tudi, da so nam na voljo omejena sredstva. Ne le znotraj komisije, ampak tudi v državah članicah nacionalni eh, statistični uradi imajo vedno manj zaposlenih in eh, prejemajo tudi vedno manj sredstev. In uh, nacionalni statistični organi seveda, oziroma uradi seveda igrajo zelo pomembno vlogo. Seveda, če bi imeli 500 zaposlenih več, bi lahko storili še več, ampak uh, delujemo v okviru svojih sposobnosti. Eh, odboru za gospodarske in finančne zadeve eh, poročamo eh, vsakih šest mesecev in nikoli nismo prejeli kritik glede kakovosti naših podatkov. Imamo postopke, ki omogočajo spremembo eh, podatkov, ki jih posredujemo eh, državam članicam. Imamo tudi postopke za eh, finančne sankcije za tiste države članice, ki podatke manipulirajo, ki manipulirajo s podatki. Torej, sodišče pravi, da nismo dovolj strogi, ampak zaradi manipulacije podatkov smo že kaznovali državo. izjemno veseli smo, da smo prejeli to eh, poročilo Evropskega računskega sodišča, pa tudi poročilo Evropskega parlamenta, kaj ti radi se učimo in eh, seveda želimo izboljšati svoje postopke v prihodnosti in zelo hvaležni smo vam, da eh, nam pri tem pomagate. Seveda bomo poskušali tudi uresničiti priporočila, zelo veseli pa smo tudi, eh, da smo lahko v dokumentu prebrali, da je Eurostat eh, veliko storil, da bi, izpoln, eh, da bi izpopolnil kakovost presoj in sicer z izboljšanjem svojih mehanizmov. Veseli smo teh pozitivnih besed. Eh, velika, z veliko večino priporočil v tem eh, poročilu Evropskega računskega sodišča se Evropska komisija že ukvarja in eh, lahko vam zagotovim, eh, da so podatki, ki jih zagotavljamo Evropskemu parlamentu, eh, izjemno kakovostni. Vsekakor pa bomo skušali izvesti priporočila Evropskega računskega sodišča. Najlepša hvala. Ja, hvala lepa, kolegica Ajala je zastavila vprašanje v zvezi s postopkom o presežnem primankljaju. Ampak čisto na kratko, kaj ti časa nam že zmanjkuje. Hvala, gospod predsednica. Nekaj bi rada vprašala. Slišali smo, da se vse, vse države obravnavajo na enak način, ko gre za sprejmanje podatkov, za iskanje podatkov in tako naprej. Ampak, če vse države članice Eurostat obravnavajo na enak način, enako sodelujejo z njim. E, tukaj imamo tudi dolge sezname Eurostata, vendar pa v njih odkrivamo tudi luknje. Pa e, potem na dnu strani piše, da države članice, in to ne samo majhne, ampak tudi velike, ne dajejo določenih podatkov na sistematičen način, torej recimo podatkov o fiskalnem področju, o davkih in tako naprej. Na kakšen način bi lahko pomagali, da bi države članice bolje in bolj sistematično sodelovali z Eurostatom? Hvala. Lahko prosim za kratek odgovor. Hvala, lahko odgovorim špansko. No, kar se tiče informacij, ki jih morajo države članice zagotavljati Eurostatu, je to vse zelo kodificirano. Vse države pošiljajo iste informacije. Eurostatu, eh, model je standardiziran, gre za tabele in države to morajo poslati. Ta postopek je obvezen in države tudi pošiljajo iste informacije. Zdaj sem odprla Pandorino skrinjico, eh, kolega Ljuke. Ne, Eh, ničesar nisem želel dodati, ampak eh, želel sem prositi Evropsko računsko sodišče, eh, da poda svoje mnenje, kajti jasno nasprotje se je izkazalo v prispevku predstavnika Eurostata in pa predstavnika Evropskega računskega sodišča. Naj vas to nikakor ne skrbi, to bomo zagotovo storili. Gospod Cvikl, vem, da ste zadnjič skupaj z nami danes in zahvaljujem se vam za odlično sodelovanje. Še zadnjič vam torej dajem besedo. Uh, Hvala lepa. Gospa predsedojoča, res sem zadnjič tukaj kot član uh, računskega sodišča. Uh, kljub temu smo želeli to poročilo predstaviti javnosti in mislim, da nam je to uspelo. V zadnjih dneh smo govorili z predstavniki medijev in danes o tem govorimo tukaj zagotovo. Eh, pa boste o tem še razpravljali, jutri boste razpravljali o finanč, finančni pomoči eh, državam v eh, težavah. Postopek presežnega primankljaja ni zagotovil državam dovolj davčne svobode, davčne prožnosti, da bi se lahko odzvale na gospodarsko krizo. No, ampak vrnimo se k temu poročilu. To poročilo je bolj zapleteno, ker govori o uh, postopku presežnega primankljaja. Ne nujno v državah, eh, ki se nahajajo v težavah, ampak v državah, ki so eh, postale predmet tega postopka zaradi gospodarske krize. Eh, gre za male in velike države. Eh, tukaj je država z programom, kot je eh, Cipr in tudi Češka republika kot država, ki ni v evroobmočju. Torej, ne gre za države kot takšne, ampak za komisijo in za celoten postopek. In postopek ni dovolj pregleden celo za naše revizorje, ki imajo dostop do vseh eh, podatkov, eh, je težko razumeti eh, delovanje Evropske komisije. In razlog je morda zelo preprost. Ja, metodologija je podobna kot v primeru mednarodnega denarnega sklada, ampak veliko več je predvidevan in zaradi tega menimo, da je potrebno izboljšati doslednost. Tako da, ko eh, se boste znašli v podobni situaciji, nekdo je rekel, ko boste imeli podobno davčno vprašanje, vprašanje povezano z strukturnimi reformami, mora biti pristop bolj ali manj podoben. Drugače pa morajo obstajati razlogi, zakaj eh, prihaja do razlik. Za temeljni del, za Eurostat, pa velja, ja, da so podatki zagotovljeni strani držav članic eh, in eh, pri tem eh, države članice uporabljajo enako metodologijo. Ampak Eurostat ni izvedel nadzor nacionalnih statističnih uradov, da bi zagotovil, da bi zagotovil, kako eh, so javni organi eh, vključeni v to analizo. Torej, potrebujete bolj neposreden nadzor. Preveriti morate, kaj se dogaja na terenu. In drugo temeljno vprašanje. je bilo, kako preživeti gospodarsko krizo. Postopek presežnega primankljaja je bil vzpostavljen eh, z namenom davčne trgovine v primeru krize oziroma eh, z namenom, da eh, imamo ustrezen skupek pravil, ki nam bo omogočil pot iz krize. In če je bil del tega postopka uspešen, potem lahko eh, ugotovimo, da se je eh, primankljaj v šestih državah eh, povečal do leta 2015 v primerjavi z letom 2008. Zato pravimo, da se je potrebno osredotočiti na primankljaj. Veliko je različnih mehanizmov. Evropski semester preventivni in korektivni ukrepi. Gospod Kris in nekateri drugi revizori bodo izvedli nadaljne eh, analize, eh, recimo o evropskem semestru. Torej, naj povzamem. Zagotovo bo potreben nadaljen razvoj. Veseli nas, da komisija razmišlja o tem, kako izvesti naša priporočila. Vendar pa eh, bi rad eh, dejal, eh, da je sporočilo Evropske komisije iz 21. oktobra o poglobitvi gospodarske unije, o monetarni unije, o konkurenčnosti držav članic in tako naprej, da to sporočilo se to sporočilo že nanaša na naša priporočila. Delimo uh, si evro in uh, morali eh, bi zagotoviti tudi uh, večjo uh, davčno konsolidacijo. Brian Hayes. Najlepša hvala. Brian Hayes dobi uh, besedo v zaključek. Uh, kolege iz odbora Ekon pa eh, bi rada pozvala, da to temo uvrstijo eh, na dnevni red eh, in to nikakor ni prepovedano. Naš odbor bi bil zelo vesel, če bi to storili. Gospod Hayes. Mislim, da je to odlična ideja. Te teme vplivajo na naše kolektivno delo. Čeprav se poročilo osredotoča na to, kako komisija uporablja svoje vire, ko obravnava IDP. E morali pa bi to gledati širše in vaša pripomba se mi zdi koristna. No, zdaj pa čisto na kratko. Moje priporočilo v poročilu so jasna. Glede sankcij najprej. Eh, mogoče mi boste rekli, ne je verni Tomaš, ampak eh, šele ko nekaj vidim, potem verjamem. Mislim, da imamo zelo nefleksibilno situacijo že v samem začetku, nismo pripravljeni na sankcije in sumim, da to velja bolj za velike države kot za majhne države. To je moj osebni občutek. Verjel bom sankcije, ko jih bomo videli. No, ko bomo začeli sankcionirati države, potem bomo začeli resno jemati eh, postopek o pretiranem proračunu oziroma pretiranem primankljaju. Vprašanje primankljaja in pa preseška sta dve strani medalje. Če skušamo ustvariti konvergenco v gospodarstvu, in pravzaprav imamo eno samo gospodarstvo, tukaj pa dve plati medalje. In kot so kolegi rekli, glede preseška ni nobenih postopkov, ali bi si take postopke sploh želeli, to je zdaj vprašanje. Imamo primere držav, ki so šle skozi proces prilagajanja, ki so morale eh, znižati svoje stroške, izdatke, ki so morale eh, vlagati v gospodarstvo. In če bi obstajale zahteve, zakaj morajo uporabiti svoj presežek, bi to lahko v teh državah povzročalo težave. Tako da moramo res uh, dolgoročno razmisliti o tem. No, pri presežku imajo kolegi prav. Države, ki imajo presežek, imajo odgovornost, da nekaj tega svojega denarja začnejo uporabljati, da uh, ustvarijo popraševanje po Evropski uniji, da zagotovijo uh, delo za MSP in tako naprej. No, eh, seveda, če imate nekaj časa presežek, potem eh, nekaj dajete na stran tudi za obdobje, eh, ko bi se mora biti pojavil primankljaj. No, to v zvezi s presežkom se mi zdi tudi pomembno vprašanje, o katerem moramo razpravljati. Kaj pa parlament? Kot so rekli kolegi, imamo reden strukturiran dialog s predsednikom Evroskupine, potem z vodjo Evropske centralne banke, obstaja ta monetarni dialog prek ekon, ampak po mojem mnenju to ni dovolj. Če želimo res eh, pregledati vse ocene, ki jih pripravi komisija, ocene po državah, mislim, da bi morali imeti dostop do tega. In če tega ne moremo narediti javno, bi lahko imeli vsaj sestanek za zaprtimi vrati, da bi mi tudi pregledali ta poročila in ocene in ugotovili, ali se eh, podatki kakovostno uporabljajo to poročilo računskega sodišča nam je omogočilo, da smo eh, v eh, določenih državah, izbranih državah to eh, naredili, državah, ki so bile v programu, naprimer, to pa zadeva tudi velike in majhne države in izboljšati moramo postopek v zvezi s čezmernim primankljajem in pa tudi nadzor parlamenta. Če tega ne bomo naredili, ne bomo dobili podpore ljudi in ne bodo nas razumeli, ko bomo zagovarjali ta pravila in pa potrebnost teh pravil. Vielen herzlichen Dank. Najlepša hvala za zelo zanimivo razpravo in za zanimivo poročilo. Še enkrat hvala tudi članom iz odbora za gospodarske in eh, monetarne zadeve. Naslednja točka delegacija odbora Kont v Nemčiji. Um, prosim gospoda Fajca za Torej, opravičujem se, da moramo preložiti to točko. Uradni del sestanka je s tem končan in prosim, da vse, ki eh, ne sodelujo pri sestanku koordinatorjev, da eh, v miru zapustijo dvorano. Danes pa povdan pa se uradni del seje nadaljuje ob 15. uri.